dobro jutro vsem lep pozdrav še enkrat lep pozdrav vsem predvsem vsem ženskam meni je res v veliko veselje da lahko danes vodim današnjo sejo. Hvala lepa vsem, da ste se udržili te konference. To velja tako za poslance, goste kot novinarje. Naj v parih besedah povem, kakšen je pravzaprav namen tega dogodka, te konference. Pred nekaj meseci smo sprejeli odločitev, da organiziramo ta dogodek. Zadali smo si dvojni cilj. Po eni strani želimo predstaviti trenutno stanje, kaj vse smo dosegli v Evropskem parlamentu, kakšno delo smo do sedaj upravili, katere direktive smo vse sprejeli na področju enakopravnosti spolov. Drugi cilj pa je, da zmanjšamo te razlike, ki še vedno obstajajo med evropskimi institucijami, nacionalnimi parlamenti in državljani. Včasih se namreč zgodi, da institucije in parlamenti ogromno delajo, pripravljajo in sprejemajo pomembne zakonodajne akte, državljani pa niso dovolj vključeni v to delo, niti niso dovolj dobro obveščeni o vsem skupaj. Zato se nam v tem trenutku zdi pomembno predvsem to, da vključimo v to delo državljane, da jim približamo institucije in da jih obvestimo o vsem čim bolj na obsežen način, Želimo si, da bi državljani bolje poznali tudi pravice, ki jih imajo. Skupina na visoki ravni za enakost spolov in raznolikost organizira ta dogodek, sama predsedujem tej skupini, ter skupina za komunikacije, ki deluje pri predsedstvu Evropskega parlamenta. Dva podpredsednika se bosta kasneje oglasila tudi v zvezi z vprašanjem komunikacije in enakosti spolov. Tudi odbor FAM je z nami, z nami je tudi predsednik odbora za pravice žensk in enakost spolov, torej odbora FAM, gospod Gustafsson, sedi na moji levi. On je res izjemno dober predsednik tega odbora ta odbor namreč tudi veliko dela. Hvala lepa še enkrat vsem tistim, ki so se pripravljeni vključiti v ta dogodek. Hvala lepa tudi vsem, ki so pripravili dokumente, ki jih najdete na vhodu v dvorano. Hvala tudi generalnemu oziroma generalni direktorici za komunikacijo Hani Lahus. Hvala lepa tudi Ricardo Ribeiri, generalni direkciji za sodelovanje z nacionalnimi parlamenti. Še posebej bi se rada zahvalila namestniku podpredsednika gospe Franceski Raka, tudi If Kiten je prispeval k organizaciji današnjega dogodka. Hvala lepa tudi Gideju za tolmačenje in prevajanje. Današnji dogodek lahko spremljate tudi preko spleta. Z nami so med drugim evropski poslanci ter seveda nacionalni poslanci. Nacionalni poslanci, če želite besedo, potem dvignite kartico s svojim imenom. Oziroma ne, so me popravili, Na mizi boste našli listič, ki ga izpolnite in ga pošljete tu za predsedniško mizo, če želite besedo. Ta listek date seveda vsem. dvoranskemu osebju. Hvala lepa tudi predsedniku Martinu Šulcu, ki nam je dovolil, da organiziramo ta dogodek. Gospe in gospodje, evropski nacionalni poslanci, kolegice in kolegi, opravičujem se vam, da danes ne morem biti z vami, ampak ker imam druge zadolžitve kot Evropski parlament, sem moral odpotovati v drugo državo na uradni obisk. Vseeno pa bi vam želel izreči dobrodošljico iz dveh razlogov. Najprej bi se vam rad zahvalil tudi odboru FAM ter skupini na visoki ravni, ki se ukvarja z enakostjo spolov in raznolikostjo, zato da sta sprejela to pobudo. Poleg tega pa bi rad izrazil še par osebnih misli glede enakosti spolov. Mislim, da je to enakost treba zagotoviti na politični in upravni ravni. Pogodba Evropski uniji navaja, da je treba spodbujati enakost med ženskami in moškimi, da je to eden od ključnih ciljev Evropske unije. Zelo ponosen sem, da je Evropski parlament odigral svojo vlogo in da je tudi prispeval k doseganju tega cilja. Kar zadeva poročilo, ki smo ga sprejeli marca letos na temo vloga žensk v politiki, je korak v pravo smer. Sedaj pa je čas, da nadaljujemo z vsem trudom in prizadevanji, zato da izpolnimo vse tisto, čemer smo se na plenarnem zasedanju dogovorili. Ob predeliti, moramo zelo ambiciozne cilje na tem področju. Enakost spolov ne bi smela biti prednostna tema izključno javnih institucij. Mi kot politiki bi morali zagotavljati enakost med spoloma tudi v zasebnem sektorju. Zato bi rad izkoristil to priložnost in še enkrat ponovil, da Evropski parlament z veliko nestrpnostjo pričakuje tudi zelo pomemben predlog komisije glede izboljšanja ravnoma tudi v upravnih svetih vseh tistih družb, ki kotirajo na borzi. S tem bomo seveda uspeli zmanjšati te nedopustne in nesprejemljive razlike med ženskami in moškimi v javnem in zasebnem sektorju. Evropska unija je tista, ki bi morala dajati zgled, po mojem mnenju. Kar pa zadeva spodbujanje žensk v politiki v Evropskem parlamentu, lahko povem, da politične stranke morajo odigrati temeljno vlogo, tako na nacionalni kot evropski ravni. Na podlagi uredbe Evropskega parlamenta moramo imenovati seveda na pomembna mesta tudi ženske, tudi podpredsedniki in kvestori se imenujejo strani političnih strank. Moram reči, da smo na tem področju dosegli velik napredek, vendar nas čaka še nekaj dela, če želimo zagotoviti enakopravnost spolov tudi znotraj sekretarjata Evropskega parlamenta. Urad predsednika parlamenta kot pristojni organ za vsa vprašanja povezana z zaposlenimi je tudi odločno podporil ta proces, ki že poteka. Leta 2006 je podal tudi izjavo glede načel, ki jih je treba spoštovati pri spodbujanju enakosti med spoloma v kontekstu sekretarjata. Leta 2009 pa so sprejeli dokument za spodbujanje enakosti in raznolikosti. Kar nekaj ciljev smo že dosegli na tem področju tretjina naših generalnih direktorjev in tretjina direktorjev so ženske. Še vedno pa nekoliko zaostajamo na področju zastopanosti žensk v ostalih vodilnih funkcijah. Upam, da bo rad predsednika še naprej delal na tem, da se odpravi ta pomankljivost in sicer do konca mandata. Upam, da bo to skupno zasedanje omogočilo, da se izmenjajo dobre prakse in da bo omogočil tudi ustrezno izmenjavo mnen. Toliko strani predsednika parlamenta Martina Šulca. Šul. Prebrala sem vam torej pismo gospoda Šulca, sedaj pa besedo predajam kolegi Gustafsonu. Naj še enkrat spomnim, da je on predsednik odbora za pravice žensk in enakost spolov v Evropskem parlamentu. Tak so hans mykje, fru Anja Lili, ok, eh, ja, e, vil først se, god morgen til alihopa, ok, e, eh, e, eh, til fru Angelili och eh, till och med eventuellt andra. Evropskega parlamenta, lep pozdrav vsem, lep pozdrav tudi vsem predstavnikom nacionalnih parlamentov. V veliko veselje mi je, da ste se tako številčno udeležili tega dogodka. V veliko čast mi je, da lahko sedim za predsedniško mizo z gospod Anželili, še posebej bi se vam rad zahvalil, gospod Želili, ker ste vi tisti, ki ste podali pobudo za to, da se organizira ta dogodek. Prvič organiziramo skupno konferenco, torej delovna skupina na visoki ravni za enakost spolov in naš odbor, odbor za pravice žensk in enakost spolov. Naj na začetku povem, da je ta skupna seja za vse nas odlična priložnost, zato da si izmenjamo mnenja, da se nekaj naučimo drug od drugega in od izkušenj, ki jih imamo, ter da se seznanimo z najboljšimi praksami, ki obstajajo na številnih področjih. V času krize so to vrstna srečanja še toliko bolj pomembna. V številnih evropskih državah lahko vidite, kakšne posledice pušča kriza. Kriza je prizadela še posebej ženske. Pogosto so ženske tiste, ki izgubljajo delo, kadarkoli prihaja do odpuščanj v podjetjih, kadarkoli prihaja do zniževanj socialnih pravic, so ženske tiste, ki najbolj trpijo in ženske so potem tudi tiste, ki morajo nositi vso to breme. Naprimer, če ni zagotovljenega varstva za otroke, če ni zagotovljenega podaljšanega bivanja v šolah, potem morajo ženske razrešiti ta problem. Pogosto se o krizi pogovarjamo v tehničnem in gospodarskem smislu, kako to krizo rešiti, ampak pozabljamo na to, da smo vsi ljudje. Danes bomo obravnavali številne tematike, ne bom se spuščal podrobnosti, saj ste zagotovo prebrali dnevni red. Danes popovdne bomo govorili o zelo pomembnem poročilu gospe Pietikajnen. Ona je pripravila poročilo z naslovom Ženske pri sprejemanju političnih odločitev, kakovost in enakost. To je zelo pomembno poročilo. Evropski parlament tudi odločno podpira to, da se najdejo rešitve za to, da bi tudi ženske nasploh bolj sodelovali v političnem procesu. Gospa Pietikajnen bo predstavila to poročilo veliko bolj podrobno, danes popovdne kot rečeno. Sam bi v tem trenutku rekel samo to, da je iz številnih razlogov zelo pomembno, da imamo čim več žensk na tako tako imenovanih visokih delovnih mestih. Sam sem vedno nekoliko razočaran ali pa celo jezen, kadarkoli se naprimer imenuje kakšen nov član ali pa predsednik naprimer Evropske centralne banke, niti ene same ženske kandidatke ni bilo, naprimer za mesto predsednika Evropske centralne banke. Čeprav obstaja veliko kvalificiranih žensk, ki so sposobne prevzeti takšno delovno mesto. Samo najti jih je treba in jih potem imati resno. V mojem odboru FAM se res eh, odločno zauzemamo za to, da bi okrepili povezave z nacionalnimi parlamenti, da bi se z njimi tudi bolj pogosto pogovarjali. Zelo vesel sem, da bo naslednje zasedanje vključevalo tudi predstavnike iz nemškega parlamenta, ki se ukvarjajo z družinskimi vprašanji, z enakostjo spolov. Vesel sem, da so danes z nami tudi drugi predstavniki iz nacionalnih parlamentov in nacionalnih odborov. Naš odbor je zagotovo zelo zainteresiran za to, da se vzpostavijo dobri stiki z nacionalnimi parlamenti in da se ti stiki še povečajo. Mimo grede naj povem še to, da boste izven dvorane našli tudi informacijo o Evropskem institutu za enakost spolov. Z nami so predstavniki tega instituta in izven dvorane se lahko z njimi pogovorite, namreč oni so izjemno pomemben organ, ki opravlja tudi številne raziskave. Oni so tisti, ki zbirajo statistične podatke. Torej, izven dvorane najdete njihovo stojnico, tako da vam priporočam, da se z njimi pogovorite. Včasih kar čutite, da stvari niso takšne, kot mora, bi morale biti, nimate pa na voljo statističnih podatkov, s katerimi bi ta občutek podprli. In ta Evropski institut za enakost spolov vam lahko to vrstne statistične podatke posreduje. To je vse z moje strani. Upam, da bo današnji dogodek uspešen in ploden in najlepša hvala še enkrat vsem, da ste se ga odeležili. Grazie. Hvala lepa predsedniku odbora za pravice žensk in enakost spolov. Sedaj pa bi rada na kratko predstavila, kaj se dogaja na področju kadrovske politike, kako spodbujamo enako spolo med zaposlenimi v administracijah parlamentov. Že predsednik Evropskega parlamenta je v svojem pismu, ki sem vam ga prebrala, jasno zapisal, da so institucije tiste, ki bi morale dajati dober zgled. pravzaprav je sramota za nek parlament, še posebej pa za Evropski parlament, če daje politične smernice, normativne smernice in druge smernice, potem pa teh smernic in pravil ne uporablja zase. Čeprav so to stvari, ki jih pravzaprav toplo priporoča državam članicam. Zelo zanimivo delo je opravil tudi GD za kadrovsko politiko. Tam posreduje podatke glede same zaposlenosti in kadrovske politike. Par podatkov, da boste vedeli, kako stvari stojijo. V Evropskem parlamentu je 41,5 odstotkov vseh uradnikov moških. Ženske predstavljajo 58,5 odstotkov. Torej, kar zadeva uradnike v Evropskem parlamentu in zaposlene v Evropskem parlamentu, ženske predstavljajo večino. Zanimivo pa je potem analizirati te podatke z nekoliko drugačnega zornega kota. Administracija je razdeljena recimo temu na dva možna karjerna sektorja. Sektor AD, to so administratorji, zaposleni, to so više delovna mesta. 51,3 odstotkov teh mest zasedajo ženske, 48,7 odstotkov moški. Torej, na delovnih mestih na visokih položajih so ženske v večini. Ampak poglejmo si nekoliko bolj odblizu te podatke. Zelo zanimiv je naslednji podatek. Naprimer, asistenti. To so delovna mesta na nižjih ravneh, označena z AST. 58,5 odstotkov mest zasedajo ženske, 41,5 odstotkov pa moški. Kaj to pomeni? To pomeni, da pri delovnih mestih na nižji ravni ženske predstavljajo večino zaposlenih. Nekje na delovnih mestih na nižji in srednji ravni zasedajo boljši položaj ženske, ker jih je več. Na visokih položajih pa ženske najdemo do delovnih mest na ravni AD8. AD8 je tisti razred, ki se pojavlja tik pod razredom delovnih mest, ki jih zasedajo tisti, ki želijo prevzeti bolj vodilne funkcije v Evropskem parlamentu. Kar zadeva vodje posameznih enot in direktoratov. 74,5 odstotkov delovnih mest zasedajo moški, 25,5 ženske. Če gremo na stopnjo direktorjev, se stvari nekoliko izboljšajo, vendar je še vedno 67,4 odstotkov moških in 32,6 odstotkov žensk. Če gremo na raven generalnih direktorjev, sedem moških, štiri ženske. 73,3 odstotke moških zaseda delovna mesta na teh najvišjih položajih. Naj še pojasnim, da so ti podatki sicer nekoliko boljši če jih primerjamo s podatki spred petih let. Že v pismu predsednika parlamenta jasno piše, da je od leta 2006 bila dana zelo jasna zaveza tudi uradnika, urada predsednika parlamenta, da se bo spodbujalo ženske na teh višjih položajih. V zadnjih letih smo bili pravzaprav prvič priča temu, da je Frančiska Rati zasedla mesto namestnika generalnega direktorja. Prvič v zgodovini Evropskega parlamenta je ženska v administraciji prišla na tako visok položaj. Nekaj se torej je spremenilo, ampak ti podatki, ki sem vam jih prej navedla, jasno kažejo na to, da so ženske sicer res večinoma zaposlene, v vseh ravneh, zlasti na teh nižjih delovnih mestih, na delovnih mestih na višjih ravneh, torej ko se uspenjamo po karjerni lestvici navzgor, pa je vedno več moških na teh delovnih mestih. Vprašali smo se, zakaj prihaja do tega. Zakaj ženske tako težko prilezajo na delovna mesta na visoki ravni. Številne ženske niti ne podajo prošnje, naprimer, da bi naprimer, zasedle delovno mesto na visoki ravni. Kako bi temu rekli? Ženske se pravzaprav ne izpostavljajo, kot da ne bi želele napredovati na karjerni lestvici. Zakaj? Morda zato, ker tudi znotraj administracije Evropskega parlamenta obstaja glavni razlog, zakaj se ženske odpovajo karieri. In ta razlog je težava pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja. Celo v okolju, kjer se načeloma spodbuja ženske in se jim daje priložnost, in se jim daje tudi jamstva, ki jih ostale zaposlene ženske nimajo. Namreč v parlamentu imamo na voljo tudi pomoč za varstvo otrok, lahko zaposlene vzamejo tudi starševski dopust. Torej, z pogodbenega vidika je ogromno nekih varovalk, ogromno podpore nudimo zaposlenim ženskam. Vseeno pa se ženske očitno z vedno znova zaletijo v ta stekleni strop, ki jim preprečuje, da bi šle više po lestvici navzgor, čeprav so sposobne to doseči. Zato, ker se enostavno soočijo z določenimi omejitvami in ženske se niti ne želijo odreči družinskemu življenju in težko usklajujejo družinsko in poklicno življenje. 60 odstotkov vprašanih žensk je reklo, da si sploh ne želijo povspeti više po kadrovski lestvici na vzgor, ker jim enostavno ne uspejo sklevati poklicnega in družinskega življenja. Seveda se situacije med seboj precej razlikujejo. Lahko imajo ženske otroke, lahko so ženske že nekoliko bolj v letih, lahko imajo druge interese, lahko so ženske tudi matere samohranilke, kar pomeni, da je mama vodja družine in je torej edina znotraj družine, ki skrbi za otroke. Zanimivo je. Torej, pogledati na vsa ta vprašanja z nekoliko drugačnega zornega kota. V Evropskem parlamentu je prav težava pri usklajevanju družinskega in poklicnega življenja razlog, zakaj ženske ne stremijo k delovnim mestom na višjem položaju. Nas je zanimalo, če imajo nacionalni parlamenti v svojih internih poslovnikih tudi kakšne strategije, kako spodbujati ženske. Nacionalni parlamenti so podali svoje odgovore. Samo štirje nacionalni parlamenti imajo na voljo posebne programe za zaposlene ženske. Finska, Nemčija, Nizozemska in Mačarska. To so edine štiri države članice, torej edini štiri nacionalni parlamenti, ki imajo na voljo posebne strategije, programe, ad hoc ukrepe, ki so namenjeni uradnicam, delavkam znotraj institucije. Lahko bi rekli, da je ta podatek kar zaskrbljujoč. No, vse zadnje je držav članic 27, samo 4 od 27 držav članic pa so razmislile o tem, da bi zasnovali specifične programe za ženske. Zakaj je to negativen podatek? Če institucije, če parlamenti, torej tiste, ki sprejemajo zakonodajo in ki narekujajo pravila, ne dajajo zgleda, potem je jasno, da v času, še posebej v času gospodarske krize, zasebna podjetja in podjetja, ki kotirajo na borzi in celoten zasebni delovni svet, skuša zanikati obveznosti in dožnosti, ki jih ima zlasti, ko gre za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, raje spodbujajo druge, ne pa ženske pri kariernem napredovanju. Predsednik Evropskega parlamenta je jasno zapisal v svojem pismu, da so institucije dolžne dajati dober zgled sicer bo veliko težje nalagati dodatna pravila, če niti sami sebe ne znamo ustrezno spraviti v red, če ne znamo delovati na učinkovit, pravičen način, na način, ki bi nam omogočil, da jasno pojasnimo in razložimo, zakaj bi ženska morali dati priložnost da se uveljavijo v karieri in da bi morali dati enake možnosti, kot jih imajo moški, ki strmijo k karieri. K temu sem želela dodati še nekaj podatkov, ki sem jih že včeraj predstavila na delavnici z novinarji. Nekaj podatkov, o evropskih institucijah. Torej, zaposlenih bomo prišli na izvoljene predstavnike znotraj Evropskega parlamenta in na predstavnike evropskih institucij. Zakaj? Podatki bolj kot besede začrtajo trenutno stanje. Začnimo pri Evropski komisiji. 12 predsednikov Evropske komisije smo imeli, niti enkrat ni bila predsednica ženska. Predsednik Gustafsson nam je včeraj povedal, da znotraj Evropske centralne banke ni niti ene same ženske na visokem položaju. In včeraj, ko sem kolege še enkrat vabila na ta sestanek, mi je kolegica za hec poslala elektronsko pismo s fotografijo predstavnikov Evropske centralne banke. In na tej fotografiji lahko veliko bolj jasno razumemo, kakšno je stanje. Bolj kot če vam to opišem, kajti na tej fotografiji so bili samo moški. Podatki, podobe so tisti, ki govorijo sami zase. Evropski parlament je imel 29 predsednikov, torej ogromno predsednikov. Samo dve ženski sta zasedli mesto predsednice. Simon Veil in Nicole Fontaine. Dve ženski od 29 predsednikov parlamenta. Sami potem izračunajte, kolikšno je razmerje med moškimi in ženskami. Evropski parlament je leta 1979, torej ko so prvič volili evropske poslance, so ženske predstavljale 17 odstotkov izvoljenih predstavnikov. Torej leta 1979 17 odstotkov žensk. 30 let kasneje, v našem mandatu, v letu 2009, ženske predstavljajo približno 34 odstotkov vseh poslancev. 30 let smo rabili samo zato, da se je število žensk v parlamentu podvojilo. Poleg tega pa se mi zdi, da bi morali biti s tem izjemno zadovoljni. Če bi preverili stanje v 27 državah članicah, bi ugotovili, da ženske v nacionalnih parlamentih predstavljajo povprečno 25 odstotkov izvoljenih. Tako da je ta podatek še veliko nižji od našega. govorim torej o ženskah, ki opravljajo vlogo naprimer ministra ali pa drugega izvoljenega predstavnika. Med ministri je v Evropski uniji samo 23 odstotkov žensk. Ti podatki jasno kažejo, na to, da imamo težave. Težko se je pogovarjati s civilno družbo in z predstavniki javnega sektorja ter podjetniškega sektorja in jim nalagati, koliko žensk naj zaposlujejo, če evropske institucije še tako močno zaostajajo na tem področju. Evropski predsednik Evropskega parlamenta je v delu pisma, ki morda ni bil dovolj jasen, govoril tudi o Evropskem parlamentu in rekel, da predsednike odbora in podpredsednike parlamenta imenujejo politične skupine. Torej, politične skupine so tiste, ki imenujejo svoje kandidate, odbori in celoten parlament pa potem glasujejo, bodi si za predsednika odbora ali pa za predsednika Evropskega parlamenta. V tem mandatu so politične skupine zadale zelo hud udarec ženskam. Šest podpredsednic smo imeli na začetku mandata 2009. Kot veste, se po dveh letih in pol stvari nekoliko premešajo. Premešajo se posamezniki na delovnih mestih in v drugi polovici mandata, tega mandata imamo samo tri podpredsednice izmed 14 podpredsednikov parlamenta, kar sami izračunajte. Kar pa zadeva predsednike odborov, dvajset predsednikov odborov in pododborov imamo v parlamentu, deset žensk je bilo leta dva tisoč devet, sedaj pa jih je osem v letu 2012. Tako da je tudi na tem področju prišlo do poslabšanja stanja. Seveda bi lahko še na dolgo in široko govorila o vsem tem, lahko bi vam posredovala dodatne podatke, vendar se mi zdi, da sem vam posredovala dovolj statističnih podatkov na podlagi katerih lahko trdim, da smo dosegli kritično točko. To dejstvo je bilo dodatno poudarjeno tudi v zadnjih tednih, ko smo govorili o kvotah. Evropska komisija je podala predlog o tem, da bi družbe, ki kotirajo na borzi morale uporabljati kvote za ženske. Komisarka Redingova je pred približno dvema letoma izpostavila res sramoten podatek glede tega, koliko žensk je v upravnih odborih. Ena ženska na deset moških, torej nekje 13 odstotkov, ampak natančen podatek je torej ena ženska, sedem moških v upravnih odborih tistih družb, ki kotirajo na borzi. Zaradi tega je potem komisarka Redingova tudi sprožila razpravo. Rekla je, da niso sicer naklonjeni obveznim kvotam, kar zadeva ženske na teh delovnih mestih, vseeno pa je prosila, da se podjetja prostovoljno zavežejo k temu, da bodo imenovala več žensk v upravne odbore. Kot veste, so bili rezultati negativni, veliko razočaranje, kar nekaj evropskih podjetij se je takrat odzvalo na poziv komisije, ampak samo 24 družb, ki kotirajo na borzi v celotni Evropi, je poskrbelo za to, da se je stanje izboljšalo tako da je to res sramoten, grozljiv podatek. Zato je komisarka Redingova začela tudi z javnimi posvetovanji. Ta javna posvetovanja so se zaključila maja. Odločila se je, da se bo neposredno obrnila na državljanke in na vse zaposlene ženske. Sprejela je tudi odločitev, da natančno začrta nadaljni zakonodajni postopek. Redingova se je odločila, da bo pripravila direktivo o obveznih kvotah. Kot veste, je bila takoj vzpostavljena tudi skupina držav članic, ki blokirajo ta predlog. Redingova še ni pripravila direktive, rekla je samo, da namerava pripraviti direktivo o tem. Zaenkrat ni na voljo nobenega dokumenta, ki bi kogarkoli lahko kakorkoli skrbel. Samo najavila je, da bo morda pripravila direktivo in takoj je nastala blokirajoča manjšina držav, torej 12 v Evropski uniji. Na nacionalni ravni 12 evropskih držav že pozna takšne kvote. Tako da se mi zdi, da bi preko okrepljenega sodelovanja lahko te države dajale dober zgled. S tem zaključujem. Osebno moram reči, da nikoli nisem bila naklonjena sistemu kvot. Sama sem kot ženska vedno bila mnenja, da ženska, tako kot vsi ostali, mora uveljaviti sebe na podlagi zaslug na podlagi svojih zmogljivosti, na podlagi tega, koliko se je pripravljena žrtvovati za nekaj, na podlagi svojih kakovosti in vrlin. Tako da nisem naklonjena temu, da bi rezervirali določen delovni krok samo za tiste, ki so naprimer stereotipno označeni kot osebe, ki niso zmožne doseči vsega, ker imajo takšne ali drugačne pomankljivosti, invalidnosti ali kakorkoli. Sama kot ženska sem vedno uspela upraviti vse naloge, ampak ti stereotipi dejansko obstajajo, dejansko obstajajo tudi ovire, bodi si objektivne ovire, kot so naprimer pomankanje ustreznih storitev, na podlagi katerih bi lahko ženska lažje usklajevala poklicno in družinsko življenje, naprimer ženska, ki nima otroka kam dati, ker ni vrtca, ženska, ki ne more uporabiti kakršnih koli storitev, ki bi olajšala, bi olajšala življenje. Ne, ženska ne more za 360 stopinj spremeniti stvari. Že prej sem naštela kar nekaj institucij, ki se ukvarjajo z tem vprašanjem. Omenili smo parlament, komisijo, Evropsko centralno banko, evropske politične stranke. V zadnjem mandatu so stranke pokazale, da ko se je treba odločiti, se odločijo za moške. Ne vem, morda nismo dovolj dobre, dovolj uspešne, ampak podatki kažejo ravno nasprotno. Naj navedem samo enega, ker me ta res najbolj osupne. Med evropskimi diplomiranimi osebami je 60 odstotkov žensk. Ženske so torej bolj aktivne v procesu izobraževanja, zlasti visokega, univerzitetnega, magistrskega in doktorskega izobraževanja. Prve so, ki diplomirajo, imajo tudi najviše ocene. To nam kažejo statistični podatki, ki jih posreduje Eurostat. Nisem si sama tega izmislila ker bi sicer lahko seveda podala tudi povsem lastno mnenje. Če zaključim, izhajati moramo iz teh podatkov, ki jih imamo na voljo. Torej, iz podatkov glede zaslug učinkovitosti. Redingova bo zagotovo danes popolne o tem še govorila. Ona je predstavila tudi odločene študije glede uspešnosti podjetij, ki dajo prednost ženskam. Ta podjetja so bolj učinkovita, dosegajo višjo stopnjo odličnosti, v njih se pojavlja manj korupcije. Korupcija je izjemno resen problem, ki prizadeva Evropsko unijo. Tako da bi sama izhajala iz pozitivnih podatkov, pa tudi iz negativnih podatkov. Torej iz podatkov, ki kažejo, kako slabo so ženske zastopane na visokih delovnih mestih, kako nimajo dovolj možnosti za usklajevanje življenja na poklicni in družinski ravni, izhajala bi torej iz trikotnika države članice, komisija, Evropski parlament. Če bi sedeli za isto mizo, recimo temu, bi lahko oblikovali nek mehanizem, s katerim bi lahko dajali dober zgled, s katerim bi lahko državljane bolje obveščali o procesu odločanja, jih tudi bolj vključili v ta proces, istočasno pa bi jim s tem dali tudi nekoliko več zaupanja. V svojih dokumentih boste našli še en podatek. Ženske smo namreč vprašali, kako gledajo na prihodnost. Ženske večinoma gledajo na prihodnost negativno, pa ne zato, ker bi bile depresivne, temveč zato, ker jih stvari skrbijo, ker so zaskrbljene glede dela, ker jih skrbijo pokojnine. Namreč še vedno obstaja razlika tudi v plačah. To je dejstvo. 17 odstotkov je razlika, povprečna razlika v plačah med moškimi in ženskami. To so podatki, o katerih bi morali razmisliti. S tem se vam tudi zahvaljujem za pozornost in vas resnično prosim, da preberete ta obsežen dosje, ki ga je sekretarjat pripravil za današnjo sejo. Gre za res celovit prikaz stanja. Če imate še kakšne vprašanja, če imate kakšne pripombe, če želite povedati svojo zgodbo, pa boste dobili besedo in bomo z veseljem prisluhnili. Good morning, everyone. I understood there right now no- Dobro jutro. Čeprav razumem, sedaj ne bomo sprejemali vprašanj, eh, sama bom se govorila v imenu Kopeka, sem Jutta Šulce, predsednica Kopeka. To je notranji administrativni odbor za enake priložnosti in uh, Eh, enako spolov. Zahvaljujem se gospe Angelili in pa gospodu Gustafsonu, podpredsednici parlamenta in pa uh, zahvaljujem se tudi viso, uh, predsedniku visoke skupine, mm, skupine na visoki ravni. Kaj je Kopek? Smo svetovalno telo znotraj parlamenta, sestavlja nas osem članov, štiri predstavlja administracijo, štiri predstavljajo um, Odbor za osebje, kolegi so locirani tako v Bruslu, kakor tudi v Luksemburgu, tako da naše delo poteka po videokonferencah in vsi imamo poleg dela v Kopeku tudi običajne delovne zadožitve. To je torej naše, naša stranska nalo, oziroma naloga ob strani dela um, objavljamo mnenja, dobivamo tudi informacije o izvajanju pravilnika za osebje. Prav tako sodelujemo v odboru za dobro počutje osebja v parlamentu in ne nazadnje sodelujemo tudi v skupini na visoki ravni o raznolikosti in pa enakosti. Prav tako lahko podamo pobude za ukrepe, lahko organiziramo dogodke za dvigovanje osveščenosti in eh, tudi, če se na neuraden način na nas obrne kdo od osebja, potem mu lahko podamo na svet, če se nam zdi, da, to, da je to v naše pristojnosti. Torej imamo konkreten politični aganžma. Imamo tudi skromno brošuro, ki jo lahko najdete v dvorani. Tukaj skušamo določiti cilje za kopek med leti 2011 in 2014. Hvaležni smo oddelku za raznolikost in za enakost spolov njihovi podatki, njihove statistike so nepogrešljivi za naše delo. No, že uh, podpredsednica Anželili je navedla nekatere izmed teh podatkov. Kopek meni, da bi Evropski parlament skupaj z drugimi evropskimi institucijami moral biti zgled, ko gre za enakost spolov. Mislimo, da je tukaj bilo doseženega veliko napredka v zadnjih desetih letih, ampak naša naloga še ni izpolnjena. Daleč od tega. Eden izmed primerov je bil podan, torej eh, pomankanje žensk na srednjih ravneh upravljanja. Eh, Kopek je mnenja, da moramo tukaj zagotoviti več prožnosti, več prožnosti v delovnem okolju, poleg že obstoječih ukrepov ukrepov za usposabljanje in pa dvigovanje ozaveščenosti. Veseli smo da za to priložnost, da lahko danes izmenjavamo stališče za predstavniki nacionalnih parlamentov. Z velikim zanimanjem smo prebrali vaše odgovore, odgovore ECPRD. Uh, in zanimiv se mi je zdel skupek ukrepov, ki so jih sprejeli v danskem parlamentu. Morda bi lahko kakšen predstavnik podal več podrobnosti o tej strategiji. Eh, potem kopek zanima tudi naslednje. Zanima me, ali imate kopeku podobna telesa v vaših nacionalnih parlamentah, torej takšna svetovalna telesa, potem kakšne so vaše izkušnje na tem področju, potem v, na področju ukrepov, ki izboljšajo ravnovesje med eh, delom in pa domom, eh, vedno opažamo, da so ti ukrepi mm, nekaj, za kar se prej odločajo ženske, torej ne glede na to, ali gre za polovični delovni čas, za starševki dopust, ali se vam zdi, da je v vaših državah podobno in ali imate kakšne veljavne ukrepe, ki bi spodbudili moške k temu, da bi se odločili za takšne ukrepe. Eh, potem tudi, ko gre za usposabljanje, ali imate tukaj predvidene kakšne kvote in ali tudi v vaših nacionalnih parlamentih opazate segregacijo med določenimi vrstami delovnih mest. Naj podam primer, ki vas ne bo presenetil, naprimer v direktoratu za varnost, v generalnem direktoratu za predsedstvo so vsi, vse vodje oddelkov ali enot moški. Torej, zahvaljujem se za vašo pozornost in se veselim izmenjave stališč. Ci sono delle richieste di inter... Želi kdo besedo morda? Ja, najprej gospa Kliveti. Prosim, da se predstavite in da poveste, odkot prihajate in kakšno funkcijo upravljate. Mulțumesc, doamnă președintă de ședință. Sunt... Hvala lepa, Gospa predsedujoča, sem eh, Mina Dora Piveti, sem eh, poslanka Evropskega parlamenta oziroma poslanka sem samo nekaj mesecev. Prihajam iz Romunije. Preden sem postala evropska poslanka, sem bila poslanka v romunskem nacionalnem parlamentu 8 let. In uh, Vesela sem, da lahko danes pozdravim številne izmed mojih eh, bivših kolegov in kolegic. Z njimi sem sodelovala na različnih področjih. Najprej eh, se zahvaljujem in čestitam gospe Anželili ter gospodu Gustavsonu, da, so, da sta organizirala ta zelo pomemben dogodek, za katerega sem prepričana, da bo odigral pomembno vlogo pri razvoju tem, o katerih razpravljamo pri iskanju rešitev za probleme enakosti spolov. Imamo tudi zelo pozitivne povratne informacije iz poslancev nacionalnih parlamentov. No, in sedaj imamo novo pogodbo, ki daje Evropskemu parlamentu večje pristojnosti. Parlament bo s tem skušal rešiti celo vrsto evropskih problemov. In s to novo pogodbo si lahko sedaj predstavljamo vzpostavitev mreže za enakost spolov, znotraj katere bi Evropski parlament s pomočjo svojih eh, partnerjev, s pomočjo odbora za enakost spolov lahko sodeloval Tako da bi vprašanja enakosti spolov lahko reševali na evropski ravni. Če si ogledate situacijo, potem lahko ugotovimo, da v vseh državah članicah obstajajo enaki problemi, posod se soočamo z enakimi težavami in jasno je tudi to, da lahko vsaka država članica sama odloča o zakonodaji o enakosti spolov. vseeno pa potrebujemo določeno število direktiv, ki bi lahko bolje uredile določena področja, takšna kot so naprimer eh, um, zasedanje visokih položajev strani žensk ali pa drugačna vprašanja na področju enakost spolo. Na ta način bi lahko dosegli resnično enakost. Morda bi to lahko bila dobra rešitev naj se navežem na prvo temo, ki ste omenili, gospa Anželili. Želela bi povedati nekaj v zvezi z osebjem Evropskega parlamenta. Tukaj vključujem tudi asistente evropskih poslancev. Eh, če prav razumem, je veliko asistentk v Evropskem parlamentu, No, tudi sama imam uh, ženske asistentke in uh, za nas vse je vprašanje enakosti spola zelo pomembno. In parlament lahko v tem smislu pohvalimo. Zdi se nam, da lahko uh, osebju Evropskega parlamenta veliko pomagamo, ko gre za otroke osebja. Imamo centr za dnevno skrbo otrok. To je pomembno za mojo asistentko, ki ima, ki ima otroka in eh, na ta način uh, je lahko, um, lahko ve, da bo za njenega otroka dobro poskrbljeno. Kako ste povedali, je težko uskladiti kariero in pa družinsko življenje. In to je prvi v vrsti problematično za ženske, uh, ne samo moške. No, tukaj se bom sedaj ustavila. Vesela sem, da lahko sodelujem pri današnji izmenjavi stališč in še enkrat čestitam gospodu Gustavsonu in pa gospe Anželili za to odlično pobudo. Pozdravljam tudi kolege iz eh, nacionalnega parlamenta in upam, da bo današnja razprava kar se doplodna. Adesso, eh... Hvala lepa. Lauriš je naslednja. Izvolite. Name Sibile Laurik, bin ab. Hvala lepa, sem uh, Sabine Laurik, poslanka v Nemškem Bundestagu in uh, članica odbora za družino, ženske in starejše občane. Imam veliko izkušenj kot uh, de, uh, iz mojega dela v skupnosti, v občini in poleg moje službe, torej v osnovi sem odvetnica, sem vzgojila tudi tri otroke. E, dobro se mi zdi, da imamo danes to izmenjavo stališč, da vse skupaj predstavimo z različnih e, vidikov. Politika enakosti spolov je prišla na neko točko, ko se lahko ukvarjamo z osrednjim vprašanjem. In sicer to vprašanje je, zakaj še vedno tako malo žensk zaseda eh, visoke položaje. Tukaj ne gre toliko za problem enakosti spolov, gre za problem tega, da se ženske ne odločajo za takšne vplivne položaje. Zdi se mi, da ta problem še ni dovolj izpostavljen v politiki enakosti spolo in zato želim to podariti danes tukaj. V Nemčiji imamo celo vrsto pr pravil in uh, zakonodaje, ki ureja možnost napredovanja žensk in zaposlovanja žensk. Zlasti to velja za upravo, za naprimer napredovanje žensk tudi v Bundestagu. V zvezi s tem pripravljamo tudi veliko poročil. V mojem odboru se ukvarjamo z analizo rezultatov iz teh poročil. Ugotavljamo, da na višjih položajih, na položajih, ki imajo veliko vpliva, še vedno nimamo dovolj žensk. In zato v političnem okviru zahtevamo, da se spodbuja ženske v administrativnem okviru Nemškega Bundestaga. Res je, da imamo vedno večje število državnih sekretark, tudi naprimer na Ministrstvu za pravosodje. Tukaj ne gre samo za uh, politične uh, uradnike, ampak gre za administrativne visoke položaje. Enako velja za zunanje ministerstvo in pa nekatera druga ministerstva, ki jih ne bom sedaj vseh naštevala. To je razveseljiv razvoj dogodkov. Res pa je, da ko gre za Eh, mesta z položajem srednjega vpliva, je tam število žensk še vedno vis, veliko večje kot pa na položajih, ki so torej na visokih položajih. Zato je še vedno pomemben ta pojem steklene meje, ki ste jo omenili tudi vi, gospa predsednica. Spodbujati moramo tudi uh, pomankanje želje žensk, eh, da bi zasedle visoke položaje. Tudi, to je tudi razlika med ženskami in moškimi, ko gre za načrtovanje karijere. Potem tudi, ko gre za nadzorne odbore v gospodarstvu v Nemčiji, tudi tukaj se na veliko razpravlja o možnosti uvedbe kvot. No, razprava o kvotah v Nemčiji pa je zelo kontroverzna. In uh, če upoštevamo okolja, ki jih imamo, bodi si v zasebnem ali v um, javni, eh, v zasebni ali javni sferi, moramo poskrbeti za to, da bi spodbujali ženske za to, da se odločajo tudi za takšne položaje, kjer je pomankanje žensk zlasti pereče, naprimer eh, v finančnih institucijah. No, dobro je to, da imamo v Nemčiji zelo znano in spoštovano profilirano kancerko, ki nam lahko služi kot zgled za to, da lahko ženskam resnično se uspe prebiti tudi na najvišjih položajev. Eh, Kanclerka Merklova je zagotovo ena od redkih ministerskih predsednic, ampak mislim, da ona ni zgled neke šipke ženske. Naslednja, ki je prosila za besedo, je gospa Moreira. Obrigada. Pede para cumprimentar todas e todos e a mesa. Hvala lepa. Vse prav lepo pozdravljam. Mislim, da bi lahko sprejeli konkretne ukrepe V uh, portugalskem parlamentu tako naprimer imamo kvoto za ženske. Sama sem se vedno zauzemala za to vrstne kvote. In uh, ni tako, da bi kvote sedaj ovirale ženske. Ravno nasprotno, tiste ženske, ki so bile izbrane zahvaljujoč sistema kvot, uh, vse tiste ne bi bile izbrane, če te kvote ne bi obstajale. Saj tukaj še vedno obstaja diskriminacija. In na ta način damo možnost tistim ženskam, ki lahko pokažejo dobre rezultate in so uspešne. Potem eh, sprava družinskega in pa poklicnega življenja. Tudi to je tukaj že bilo omenjeno tudi v primeru Evropskega parlamenta. In uh, zdi se mi, da tukaj lahko Evrop, tako Evropski parlament, kakor tudi nacionalni parlamenti služijo za zgled. Treba je ustvariti takšno delovno dobro delovno vzdušje za ženske tako v Evropskem parlamentu, kako tudi v nacionalnih parlamentih. Zato imamo tudi zakonodajo, ki zahteva takšno eh, okolje. Ampak to zakonodajo treba izvo, eh, izvajati, ponotraniti. In te prakse na to širiti naprej, tudi v parlamentih. Eh, tukaj govorim naprimer o vprašanju starševskega dopusta. Za takšen dopust se lahko odločijo ali ženske ali moški. Eh, v, zasebnem, v zasebnih podjetjih te možnosti starši nujno nimajo. V interpormasa oživljal. problematična je tudi situacija v eh, zasebnem sektorju, kjer uh, lahko, morajo včasih ženske dož, dokazovati, da niso bile izbrane zaradi svojega spola oziroma zavrnjene zaradi svojega spola. Eh, probleme pa imamo na portugalskem tudi v državnih institucijah. Tukaj treba poskrbeti za resnično enakost spolo in tukaj nam lahko Evropa pomaga. Potrebujemo resnični dialog med posameznimi državami v Evropi. In uh, zlasti gre tukaj za države, ki so bile prizadete zaradi te hude gospodarske krize, ki pomeni tudi njihovo osebno finančno krizo. Evropske institucije bi morale poskrbeti za dialog z nacionalnimi državami, tako da bi se izvajali vsi potrebni ukrepi. Seveda pa imamo tukaj tudi problem brezposelnosti. Tudi tukaj je treba ukrepati. Res je, da imamo Lizbonsko pogodbo, eh, ki se naj, nam daje večje pristojnosti, ampak zdi se mi, da tukaj dialog med nacionalnimi parlamenti in pa evropskimi institucijami še ni eh, dovolj dobro razvit. Tukaj potrebujemo več Evrope. Grazie. Hvala lepa. Zelo zanimivo bi bilo med drugim tudi to, da bi poseben dogodek organizirali na temo zaposlovanja, brezposelnosti žensk, še posebej kar zadeva mlade ženske podatki o brezposelnosti mladih žensk sicer niso samo zaskrbljujoči, temveč celo dramatični. Tako da je pravzaprav naša dolžnost, da ponudimo ustrezne odgovore, da damo perspektivo za te mlade ženske, da jim damo upanje. One ne računajo samo na nacionalne parlamente, temveč tudi na Evropski parlament in ostale evropske institucije, ki naj bi jim zagotovili kakšne bolj konkretne perspektive. Če tega ne bomo storili, potem tvegamo, da bo pravzaprav celotna generacija. Bila host generation. To je neke vrst cosiddetta izgubljena generacija. Sono essere le donne a pagare. Torej niso ženske tiste, ki bi morale nositi najvišje, največje breme in plačati najvišjo ceno za to krizo. Problem se pojavlja pri neenakosti in neenakost pri pravicah je nesprejemljiva. Kriza ne sme biti razlog ali celo izgovor za to, da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 Ja. Nisem čisto prav razumela, s kakšno temo se tukaj eh, ukvarjamo. Eh, toliko tem je povezanih z vprašanjem enakosti spola. Um, tukaj eh, smo omenili na primer problem centrov za dnevno oskrbo. No, na finskem se ženske že dolgo odločajo za poklicne karijere in zato smo razvili tudi celo vrsto predlogov, celo vrsto uporabnih ukrepov in inštrumentov. V vsakem podjetju z več kot 30 zaposleni, zaposlenimi morajo obstajati programi za enakost spolov podjetja morajo zagotoviti, da se ženske obravnava na enakovreden način, tako ko gre za porazdelitev dela, kako tudi ko gre za plače in tako naprej. Potem podoben inštrument imamo tudi v našem parlamentu. Včasih smo opazili, da so naloge žensk in pa mošk ločene, ampak to smo skušali uh, odpraviti. Naj vam podam primer pozitivne diskriminacije. Tam, kjer smo imeli na določenih področjih več eh, moških kot žensk, smo skušali to spremeniti. Skušali smo tudi prebiti ta zid med moškimi in ženskami, ko je šlo za posamezne poklice. No, ko sprejmemo programe za spodbujanje enakosti spolov, eh, postane to možno. Tudi v naši zakonodaji imamo veliko določb v zvezi z preglednostjo, tako da lahko identificiramo, kje obstajajo neenakosti med moškimi in ženskami. In zagotovo zagotoviti skušamo tudi to, da m, mm, zakonodajo na tem področju ustrezno zah, izvajamo, tako da e, lahko zagotovimo enako spolov na vseh področjih. Na finskem obstaja sporazum, kjer je zapisano, da mora vsaka vlada imeti vsaj en oddelek, ki se ukvarja z vprašanjem enakosti spolov. Eden izmed razlogov za razlike med moškimi in ženskami je nekakšno hierarhično razmišljanje na določenih področjih. En edini način, da tukaj odpravimo razlike, je, da ženskam pomagamo povzpeti se po lestvici navzgor. Na ta način smo mi izboljšali situacijo tako v eh, javni upravi, kakor tudi zunaj javne uprave, torej v zasebnem sektorju. Zagotoviti moramo tudi enakopravno sodelovanje žensk eh, v eh, lokalnih, v um, organih lokalne oblasti, torej od spodaj na vzgor. združenja delo dajalcev in sin, sindikatov morajo pri tem sodelovati, tako v zasebnem, kakor tudi v javnem sektorju. In na ta način bomo lahko zagotovili uspešnost naših ukrepov. Grazie. Hvala lepa. Sedaj bi rada v naši družbi pozdravila kolegico, podpredsednico Podimato, ki je v uradu za komuniciranje tudi pristojna za to vrstno vprašanje. Na koncu se bo seveda tudi oglasila v tej razpravi, zdaj pa bi kolegice in konstante. Hvala lepa. Tudi sama bi se rada zahvalila organizatorjem. Seveda se strinjamo z vsem tem, kar ste rekli. Namreč morali bi še bolj okrepiti stike med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. Mislim, da bi samo tako lahko vzpostavili tesnejše povezave in tudi bolj konkretne povezave pri posameznih vprašanjih. Skupaj bi morali opredeliti posamezne ukrepe, ki bi jih lahko izvajali, tudi z političnega vidika in z vidika komuniciranja bi morali to temo opredeliti kot ključno temo za celotno Evropo. Biti bi morali bolj učinkoviti, bolj odločni in bolj neposredni. Sicer dvomim, da bomo uspeli doseči rezultate, čeprav je situacija res nujna. Vprašanje žensk je seveda demokratično vprašanje, želimo si več Evrope zato bi v tem trenutku morali razmisliti predvsem o tem, kako pomembna je vloga žensk v vzpostavljanju bolj napredne demokracije v Evropi, še posebej v času gospodarske krize. Predsednica Anželili je prej omenila, da je to kriza celotne generacije. To je res alarmanten podatek. Evropa pravzaprav. Prav požiga možno prihodnost te generacije. Kriza je še zlasti prizadela mlade ženske, ki iščejo delo. S tem kriza tudi preprečuje tem ženskam, da bi si ustvarile kariero, istočasno pa to vpliva tudi na rodnost in to bi nas zagotovo moralo predramiti. Evropa ne sme biti neobčutljiva na dejstvo, da pravzaprav rušimo prihodnost. Evropa bi morala biti gospodarska priložnost in tudi drugačna oblika priložnosti za vse ženske. Glede na to, koliko žensk se šola in koliko žensk diplomira, to ste sami omenili, ženske predstavljajo velik potencial. Navezala bi se tudi na to, kar sta povedali dve govornici pred menoj. Najprej bi morali skupaj z Evropskim parlamentom natančno predeliti posamezna pravila, morda celo zakonodajo, To bi si lahko bolj poglobljeno ogledali. Namreč v diskrecijski pravici strank je imenovanje na posamezna delovna mesta na visokih položajih. Morda je čas, da zamenjamo pravila, predpise in poslovnike. Morda je to vprašanje, ki bi se ga lahko skupaj lotili. Kar zadeva usklejevanje poklicnega in družinskega življenja. Seveda so ukrepi, ki ste jih pripravili dobri, ampak treba jih je izvajati v praksi. Omenili ste tudi posamezne direktive in programe, to je dobro, ampak morda bi lahko razmislili o preoblikovanju delovne strukture. Namesto, da govorimo izključno o uspešnem usklajevanju, bi morali govoriti tudi o prilagodljivosti in fleksibilnosti žensk. Glede kvot lahko povem, da je italijanski parlament sprejel odločitev o kvotah, ki veljajo za ženske v vseh podjetjih, ki kotirajo na borzah. Upam, da bo Evropa sprejela direktivo na tem področju, morda bi se lahko na to bolj osredotočili in ustrajali na tem, da se ta direktiva čim hitreje sprejme. Potem zakonodaja, s katero bi spodbudili tudi zastopanost žensk, potrebujemo bolj natančne zakonodajne akte. Še posebej je pri tem treba upoštevati ustave v državah članicah in njihovo pristojnost. Vseeno pa se sprašujem, če ne bi Evropa morda vsaj indikativno podala smernice glede tega, kako naj ženske zasedajo višja mesta. Morda bi lahko države članice tudi kaznovali, če ne bi spoštovali enakosti med spoloma. Seveda je treba posvetiti pozornost vsem tem vprašanjem. Če bi imeli na voljo isti mehanizem, znotraj katerega bi ugotavljali, ali je prišlo do kršitve zahtev glede zastopanosti žensk, potem bi bili lahko tudi bolj uspešni. Obstajajo tudi sorodni mehanizmi, ki bi lahko služili kot model. Naslednja bitka, ki nas čaka, je bitka za uveljavitev direktive, ki ste jo prej omenili, kar pa zadeva zastopanje na regionalni ravni v senatu dajemo dvojno prednost. Mi smo nekje predstavniki na drugi ravni, na voljo imamo tudi ustavo, seveda, in eh, dve preferenci lahko imenujemo. Če nekdo imenuje dve osebi preferenč, kot preferenčni osebi, potem mora vsaj ena oseba biti ženska. S tem bomo vsaj na ravni regi zagotovili večjo zastopanost žensk. Je pa res, da potrebujemo bolj odločne, bolj specifične ukrepe z Evropske ravni. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Kolegica Manatido, izvolite. Hvala lepa. Sem Evangelija Manetido iz Grškega parlamenta. Sem prva podpredsednica odbora za mlade in enakost eh, spolov. Ta razprava o enakosti spolov na evropski ravni je zelo pomembna. Eh, želim tudi spregovoriti o vzdušju v eh, Grčiji. Grčija je sedaj novica na prvi strani časopisov, mednarodno gledano. Prisluhnila sem eh, gospodu Gustafsonu in gospe Anželili in eh, seveda sem prebrala tudi poročila, ki ste nam jih poslali o pripravah na današnjo sejo. V teh poročilih je, zanimi, je zapisanega marsikaj zelo zanimivega. Sama bom spregovorila o grškem parlamentu in uh, kvotah, naših kvotah, govorila bom tudi o vlogi žensk v politiki. No, ampak vse to je pravzaprav med seboj povezano. V grškem parlamentu imamo visok odstotek žensk. 57% je žensk, 43% pa je žensk. In pa, ko gre za, visoka, za visoke položaje, imamo prav tako 54 odstotkov žensk, ampak to velja samo za grški parlament. V preostanku grške družbe je situacija predvsej drugačna. Zastopanost žensk v grškem parlamentu imamo 63 poslank izmed 300, to je 21 odstotkov torej smo zelo oddaljeni. No, je pa to napredek v primerjavi z letom 96, ko je bilo žensk samo 6 odstotkov, govorim o, poslanca, o poslankah. No, čeprav je v primerjavi z poprečjem v Evropski uniji odstotek žensk v grškem parlamentu še vedno nizek. No, mi smo uvedli uh, kvoto za ženske, ena tretjina žensk v občinah in pa v regijah Grčije. No, ampak. Uh, Kako je gospa Anželjili jasno povedala, tukaj ne gre samo za vprašanje določanja kvot za ženske. Pomembno je tudi to, da vzpostavimo ustrezne strukture za to, da bodo ženske imele dostop do postopkov sprejemanja odločitev. Ženskam moramo omogočiti tudi, da sodelujo naprimer v sindikatih, če to želijo, ni nujno, da vedno sodelujo v parlamentu. Eh, vendar pa imamo v Grčiji zelo malo takšnih struktur, ki bi pomagale ženskam, zlasti danes v tej gospodarski in finančni krizi. Ženske ne dobijo nobene pomoči za to, da bi sodelovali ali v sindikatih ali v politiki. Izobraževalni sistem in socialne strukture, ki bi sicer lahko pomagale ženskam pri vključitvi v družbo skozi izobraževanje in usposabljanje. Torej, teh struktur še vedno nimamo oziroma niso ustrezne. Potem vprašanje brezposelnosti. Imamo zelo veliko stopnjo brezposelnosti za mlade ljudi in pa žensk. Veliko tudi žensk in mladih ljudi, ki delajo v negotovih pogojih. In pogosto prihaja tudi do nadlegovanja žensk strani delodajalcev. Lahko vam omenim primer gospe Kuleve, eh, bolgarske državljanke, ki je eh, sodelovala v sindikatih in je bila z, z, no, je, z njo se ravnali zelo, zelo slabo. Verjetno poznate ta primer. No, eh, torej postavljajo se vprašanje, kako lahko spodbujamo enakost spolov. Jasno je, da se lahko zauzemamo za enako plačo, za enako upravljeno delo. Eh, to je nekaj, k čemu lahko strmimo. Ampak v moji državi, z vsemi memorandumi, z vsemi varčevalnimi ukrepi, ki jih lahko pričakujemo, pravzaprav obstajajo zelo težki pogoji preživetja in to seveda vpliva na ženske. Vrci zapirajo svoja vrata, s tem se situacija žensk še poslabša. Tistih nekaj malo socialnih struktur, ki jih imamo že, tudi zapirajo svoja vrata, zapira se domove za starejše občane. In uh, potem to spet otežuje situacijo žensk, ki se morajo ukvarjati z, z problemi uh, na delovnem mestu, pa potem še takšnimi strukturnimi problemi. Osredotočiti se moramo na vprašanje uloge žensk v krizi, položaju žensk v krizi. Spodbujati moramo ženske tudi k temu, da se udeležujejo v politiki. To je ključnega pomena. Ja. Zato pa seveda moramo najprej zagotoviti socialno pravičnost, kajti ženske so še zlasti občutljive za vprašanje socialne pravičnosti. Seveda pri tem ne želim uh, žaliti moških, še zlasti ne gospoda Gustafsona, ki je pravzaprav predsednik odbora Evropskega parlamenta za ženske zadeve in enako spolo. Uh, mislim pa vseeno, da moramo okrepiti žensko razsežnost v politiki. Če tega ne bomo naredili, bomo samo ostale slaba kopija prototipa, ki ga ponujajo moški. Še dve govornici pred naslednjim delom zasedanja, gospod Toman. Ja, tere, austatud eesistuja , ma tänan ka omalt poolt selle Hvala lepa. Tudi sama se zahvaljujem za to, da ste danes organizirali to konferenco. Želela bi povedati nekaj besed o Estoniji. Imamo 109 poslance v estonskem parlamentu, 19 od tega eh, jih je žensk, torej približno ena petina. Vedno znova razpravljamo o kvotah, tako v medijih, kakor tudi v politiki. In, eh, če sem prav razumela, je predstavnica Portugalske povedala, da oni sicer imajo kvote, pa te ne delujejo. Zato mi razpravljamo o tem, ali je smiselno uvesti kvote, tudi ko gre za manj plačana mesta. Um, sama sem prisluhnila razpravi zelo dobro. No, sama sem poslanka, sem tudi mati petih otrok, In moram povedati, da se nikoli nisem soočala z eh, omenjenimi težavami. Eh, ampak eh, zgleda, da sem imela srečo, da mi ni sistem omogočal tega, da sem lahko napredovala. Ampak ozrite se samo okrog, koliko je danes sploh moških v tej dvorani. Mislim, da jih je manj kot pet odstotkov. Uh, enakost spolov je danes predvsem problem žensk in vidim, da moške ta problem pravzaprav ne zanima. Moških ta problem pravzaprav ne zanima. In sprašujem gospoda Gustavsona, zakaj je temu tako? Pogosto je v družbi tako, da eh, ženske, ki, zas, ki zasedajo više položaje, naprimer eh, te poslanke v Estonskem parlamentu, večina izmed teh je ločenih. Moški so tisti, ki ustvarjajo ta uh, stekleni zid in ženske, ki jim so poročene ali imajo družine, pač morajo zgleda uh, se odločiti za eno ali drugo izbiro. Dobro je, da danes o tem razpravljamo v Evropskem parlamentu, ampak sporočilo bi moralo doseči tudi moške. To sporočilo moramo prevesti v jezik, ki ga bodo razumeli tudi moški. Ne vem, ali bi naj za to poskrbeli mediji ali kdo drug, ampak končno bi morali te stereotipe pustiti za seboj ne glede na to, kakšne kvote bomo uvedli, nam ne bo pomagalo, če bodo moški doma rekli svojim ženam, eh, torej odloči se, ali boš eh, se odločila za poklicno kariero ali pa za skrb za družino. Potem nam te kvote ne bodo pomagale. Še zadnja pri tem panelu, gospa Okten. Hello. Uh, I want to congratulate. Pozdravljeni. Zahvaljujem se vam za uh, organizacijo tega dogodka. Vesela sem, da sem lahko tudi sama sodelovala pri tem dogodku. Naj vam povem nekaj o eh, situaciji žensk v Turčiji. Eh, Turčija je v zadnjih letih zelo izboljšala svojo zakonodajo za zagotavljanje enakosti spolo in zagotavljanje diskriminacije žensk na vseh področjih. To je zapisano tudi v ustavi. Eh, imamo tudi odbor, ki je pristojen za ta vprašanja. Um, ta odbor je bil ustanovljen 25. februarja 2009, torej odbor, ki je pristojen za enakost spolo. Odbor, ta odbor je odgovoren za zaščito žensk, za izboljšanje situacije žensk in za zagotavljanje enakosti moških in žensk. Um, predstavn, torej odbor je sestavljen iz predstavnikov, katerih število je sorazmerno z razmerjem političnih strank v parlamentu. Um, večina članic odbora je ženskih poslank parlamenta v trenutnem zakonodajnem obdobju je ženska 20 izmed 26 članov. Interes žensk za parlament in za odbor se vsak dan veča. Zastopanost žensk v parlamentu se je prav tako zelo povečala v zadnjih desetih letih. torej, ehm, števila, število ženske znaš, je znašalo od 4. Cela 4 leta 2002, 9% leta 2007 in 14% odstotkov leta 2011. To je um, velik napredek. Naš cilj je, da bi dosegli 17% odstotkov žensk v parlamentu do 2015. Tako je zapisano tudi v eh, poročilu o tis, dosegi tisočletnih ciljev iz leta 2005. Imamo tudi centr za oskrbo otrok od nič do šest eh, let. Potem imamo tudi 300 eh, svetovalk v turškem parlamentu. Delež ženskih dela v turškem parlamentu je 35 odstotkov. Kar se tiče boja za enakost spolo na mednarodni ravni, je Turčija podpisnica konvencije o boju proti nasilju nad ženskami in uh, za enakost žensk. To je bilo podpisano v času, ko je Turčija predsedovala svetu ministrov v svetu Evrope. Marca 2012 je tako uh, Turčija postala prva država, ki je podpisala in ratificirala to konvencijo. V skladu z protokolom oprostite, skupni program za spodbujanje okolja za enakost spolov je eh, največji program, ki ga je dosedaj eh, začel spodbujati naš odbor v sodelovanju z Združenimi narodi. V skladu z tem dvoletnim programom smo predvideli številne dogodke na lokalni in pa regionalni ravni, s katerimi želimo ponotraniti politike, enakosti spolov. Eh, v Turčiji želimo povečati javno osveščenost. Aktivnosti predvidevajo kampanje za bolj pravičen svet na lokalni in regionalni ravni. Na ta način želimo zagotoviti enakost spolov v Turčiji. Pregled zakon, eh, torej v okviru tega programa smo predvidevali tudi pregled zakonodaje. Eh, v ta namen se sestajamo z predstavniki na regionalni in pa lokalni ravni, z eh, državljani, z nevladnimi organizacijami in vse to prispevalo k povečanju osveščanja v 12 mestih v različnih tuških regijah. 5. decembra smo objavili tudi brošure, ki smo jih širili z pomočjo poštnega urada v Turčiji. Te brošure, ki se zauzemajo za enako za žensk in za boj proti nasilju nad ženskami, so bile razdeljene v vsako turško gospodinstvo. V te namene bomo začeli tiskati tudi znamke, ki jih bomo potem natisnili v nakladi en milijon. Hvala lepa. Grazie. Hvala lepa. Nekoliko že zaostajamo, tako da se opravičujem kolegoma Podimati in Karas, ampak ta razprava je bila izjemno zanimiva. Preden dam besedo ostalim kolegom, pa bi še predsedniku odbora Gustafsonu dala besedo, ker se je kolegica Tom pravzaprav nanobrnila specifičnim vprašanjem. Izvolite. Ja, jag vill passa på att säga bara två saker eftersom jag också i min inledning tog upp det här. Hallå. Dvoje omeniti. Omenil sem finančno krizo, ki različno vpliva na moške in ženske. To sem povedal že v svojem uvodnem nagovoru. Številni ste podali zelo konstruktivne prispevke. Podariti pa vseeno želim, da so moški in ženske različno prizadeti zaradi krize, kakor sem dejal. Ne smemo pa jih videti samo kot žrtve, ampak tudi kot del rešitve. Naš odbor se je odločil, da bomo 8. marca 2013 na naslednji dan žensk v Bruslju organizirali konferenco. Konferenca bo o odzivu žensk na krizo, zato da bomo lahko povdarili da sicer ne menimo, da bo krize konec do 8. marca leta 2013. Če se bo to zgodilo, vse lepo in prav, vendar se nam zdi, da se to ne bo zgodilo. Še nekaj. Vprašanje, ki ga je postavila gospod Trom. Veliko časa bi potreboval, da se spustim v podrobnosti, ne samo dve minuti, ampak naj povzamem, zakaj je enakost spolov običajno vprašanje, s katerim se ukvarjajo ženske. Razlogov za to je več, vendar živimo v družbi, za katero ni značilna enakost spolov. V družbi imajo moški več moči kot ženske. Izjeme k temu pravilu sicer obstajajo, vendar tako pač je. Nekateri tak sistem moči imenujejo um, naspolo osnovani sistem, drugi to imenujejo patriarhalni sistem, imenujemo ga lahko različno. Vendar živimo v patriarhalnem sistemu in zaradi tega se pojavljajo stereotipično spolne vloge. To so vloge, ki nam jih ucepijo že kot otrokom. Ti stereotipi pomenimo, da se v družbi vedemo drugače. To so družbeno organizirane spolno pogojene vloge v družbi. Ne gre tukaj za biološko pogojevanje. To pomeni, da obnašanje odraža organizacijo družbe. Ljudje pravijo, da potrebujemo službe za uskrbo in varovanje otrok, zato da bi ženske lahko enako vredno sodelovali v družbi. Ampak mislim, da bi tudi za moške morali zagotoviti podobno. Ampak družba dejansko ne meni, da morajo moški vzgajati otroke. Nihče moškemu ne reče, kdo bo pazil na otroka, če boš dobil tisto pomembno delovno mesto. Če pa ženska dobi pomembno delovno mesto, potem se pojavi vprašanje, kdo bo pazil otroke. Torej, Enakost spolov ni vprašanje žensk, ampak je vprašanje demokracije in človekovih pravic. Vsa vprašanja človekovih pravic so vprašanja, kjer so vključeni moški in ženske. Ampak, ko govorimo o enakosti spolov, moških več ni. Mislim, da nas čaka še veliko dela za to, da zadeve na tem področju izboljšamo. To je vprašanje na področju človekovih pravic. Tak je moj odgovor. Um, un... Hvala lepa. Na koncu še nekaj informacij za vas. Nekaj, kar zadeva evropske poslanke. Podariti je treba, da. sicer ne sodelujejo v postopkih odločanja toliko, kot bi si želeli na osnovi številk, kot sem vam jih naštela prej, ampak vseeno imajo velik vpliv. Naj vam podam primer. Italijanske poslanke, med njimi spadam tudi sama. Z velikim ponosom lahko povem, da ženske v moji delegaciji. Delajo res zelo trdo. Redno se udeležujejo zasedan odborov, političnih skupin, sodelujejo pri zakonodajnem delu, tako da res dajo zgled. Tudi kadar jih v narekovajih kaznujemo, jih to ne odvrne od tega, da bi delali še bolj intenzivno, še več. Sedaj pa res besedo predajam prej omenjenima kolegoma gospe Podimati in gospodu Karasu, ki sta odgovorna za komuniciranje. Naj povdarim, da so vsi že povedali, da se strinjajo s tem, da bi vzpostavili neke vrste mrežo, preko katere bi izmenjevali informacije in dobre prakse. Pomembno je, da se vsi vključimo v to delo. Državljane je treba o vsem obvestiti, jih vključiti v proces odločanja, jih obvestiti o tem, kako ta postopek poteka, kako poteka komuniciranje, pa boste povedala gosta. Ani? Hvala, Roberta, hvala, podpredsednica Anželili, hvala za povabilo in hvala za priložnost, da sem lahko danes tukaj. konferenca izjemno dobro obiskana in tudi komentarji, ki smo jih slišali, so bili zelo visoke kakovosti. Na podlagi tega lahko ocenim, da smo opravili dobro delo. To pa je še dodaten dokaz, kako pomemben prispevek lahko imajo ženske v politiki. Na začetku vam želim čestitati in tudi Mikalu Gustafsonu, ki je predsednik odbora za pravice ženske in enako spolom, Hvala vama, da sta podala pobudo, da se srečamo z nacionalnimi poslanci in da poglobljeno izmenjamo mnenja o enakosti spolov. To je ključen trenutek za Evropo, za evropski projekt in za evropske integracije. Naše mnenje je, da bi morali polno vključiti nacionalne parlamente, okrepiti usklajevanje in koordinacijo. To je predpogoj za uspeh to velja tudi za vprašanja v zvezi z enakostjo spolov. Še posebej se želim zahvaliti gospe Anželili za njeno strajnost, da je ta seja zagledala luč dneva. Izmenjamo lahko dobro prakso, vidimo pa lahko tudi, da smo sicer dosegli napredek na področju enakosti spolo, vendar čaka nas še veliko dela. Podpredsednik Karas in sama ceniva, da sva kot podpredsednika pristojne za informacijsko politiko, tiski in odnose z državljani lahko vključena v vaše delo. Kaj ti? Ta sporočila moramo prenesti državljanom. Če želimo biti blizu državljanom moramo delati tako, da bodo njihova življenja boljša, lepša. Sporočati jim moramo, kaj počnemo za njih, ampak od njih se moramo tudi kaj naučiti. Komunikacija mora biti torej dvosmerna. Gospod Karas in jaz sva podpredsednika odgovorna za komunikacije in poskušala bova poudariti, kaj Evropski parlament počne na področju enakosti spolov ta dogodek je lahko primer komunikacijskih dejavnosti Evropskega parlamenta na področju spodbujanja enakosti spolov. Naše delo in naša sporočila bodo s pomočjo dejavnosti komuniciranja Evropskega parlamenta poslana po vsej Evropi. Imamo informacijske pisarne v vsaki državi članici, Informacije bodo na voljo tudi na spletni strani Evropskega parlamenta, na družbenih medijih in na drugih platformah. To zasedanje se prenaša preko spleta in je na voljo vsem državljanom, ki jih zanimajo te razprave. Včeraj smo imeli priprave na ta dogodek. Imeli smo seminar za novinarje, kjer smo enakost spolov preučili zelo poglobljeno, zato da imajo novinari sedaj dovolj znanja, da bodo poglobljeno poročali o tej temi. Evropski parlament je zavezan k temu, da bi imeli več dogodkov, na osnovi katerih bi lahko sporočali, kako pomembna je enakost med spoloma. Zelo pomemben je v tem kontekstu tudi mednarodni dan žensk, to je globalni dan, ki ga preznujemo 8. marca vsako leto. podarjamo pa dosežke žensk v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti na številnih področjih. Vsako leto okrog 8. marca parlament izbere temo, to temo izbere odbor za pravice žensk novembra in pred nekaj trenutki smo lahko prisluhnili predsedniku odbora za ženske predstavil je temo, ki bo izbrana za današnje praznovanje ob dnevu žensk. Leta 2012 je v Bruslju bilo več zaseden, kar tri na temo enakega plačila za enako delo. Evropski parlament in informacijske pisarne v vseh državah članicah so prav tako organizirale dogodke na to temo. Sporočila moramo prenesti ven, ven iz parlamenta in ven iz Bruslja. Doseči morajo državljane tam, kjer so. Privaviti jih moramo z dogodki, zato da spodbujamo močno zavezo Evropskega parlamenta za enakost med moškimi in ženskami na lokalni ravni. Če želimo doseči ta cilj, moramo oblikovati dvosmerno komunikacijo, zato da lahko sprejmemo mnenja državljanov in tudi povratne informacije o dejavnostih, ki izvajajo naše institucije. Vsa nova komunikacijska orodja, socialni mediji in socialne platforme nam to omogočajo sedaj mnogo bolje kot prej. Vzpostavimo lahko pravi dialog z državljani. Izkoristiti bi morali vsa nova orodja, ne smemo pa se odpovedati tradicionalnim metodam obveščanja in komuniciranja vendar želimo si storiti še več, želimo prejiti komuniciranje na osnovi dogodkov in organizirati trajno kampanjo, v okviru katere bi obveščali ljudi, kaj je Evropskemu parlamentu pomembno. Kakor je gospod Gustafsson prej povedal, enakost spolo se stavlja del celotne slike človekovih pravic. Evropski parlament sprejema zelo veliko zakonodaje in vedno je zagovarjal človekove pravice, kot so demokracija, svoboda izražanja, svoboda gibanja, enakost spolov, kulturna raznovrstnost in spodbujanje človekovih pravic. V zvezi s temi vrednotami se parlament večinoma strinja tudi preko strankarskih linij. Smo v krizi, smo v krizi zaupanja med državljani in institucijami. Te vrednote pa lahko potem zagotovijo skupno osnovo. Državljani EU bodo lahko ponosni, da so del unije, kjer se vrednote spoštujejo. Ampak vrednote ne obstajajo same po sebi skozi zakonodajo in parlamentarno delo se odražajo v realnem življenju. Sporočilo o enakosti uh, spolov ne sme biti samo komuniciranje o enakosti spolov nasploh. Ne. Posebna pozornost bomo namenili sorodni zakonodaji v Evropskem parlamentu in sicer v celotnem zakonodajnem postopku. Na koncu želim pozvati vse, vse nas, ki predstavljamo državljane EU. Mislim, da moramo državljanom bolj prisluhniti. Po podatkih zadnjega eurobarometra so vrednosti, ki bi jih Evropski parlament moral braniti, naslednje. Prvič, zaščita človekovih pravic. Drugič, enakost med moškimi in ženskami. Potem svoboda govora, solidarnost med državami in članicami, solidarnost med Evropo in revnejšimi državami. Temu sledi dialog med kulturami in religijami, odprava smrtne kazni po svetu in tako naprej. Poskušamo biti konsistentni in učinkoviti. Če nam bo to uspelo, bomo državljanom poslali jasno sporočilo, da smo jim prisluhnili. Še enkrat želim čestitati podpredsednici Angelili za to pobudo. Hvala za vašo pozornost in prepričana sem, da bo moj kolega Otmar Karas dopolnil podobo o tem, kako lahko komuniciranje spodbuja enako spolo. Hvala. ladies and gentlemen, uh, dear friends, uh, in gospodje, dragi prijatelji. Najprej se želim zahvaliti predsednici Anželili in tudi predsedniku, predsednika odbora za pravice ženske in enako spolov Mikaelu Gustavsonu. Hvala za to pobudo številnimi pobudami se vedno obračata na najo, kaj lahko še storimo. Hvala podpredsednica Podimata za ta pregled zavez Evropskega parlamenta k zaščiti človekovih in temeljnih pravic. Evropski parlament je institucija, ki jo neposredno izvolijo državljani. Zato moramo poslušati, kaj državljani pravijo, ampak ne le to. Ukrepati moramo v skladu z njihovimi potrebami in željami. Naša naloga je ukrepati, ne samo analizirati. Še posebej v času gospodarske krize in krize zaupanja v politike. Vprašali bi se lahko, zakaj bi sploh komunicirali o vrednotah, ko pa nas čakajo bolj pereča pravna in gospodarska vprašanja. Mislim, da se to dvoje ne izključuje. V času krize je dobro, da razmislimo tudi o vrednotah. Prvič zato, ker se tako vračamo nazaj k koreninam. In drugič, zato ker moramo prav v času krize ponovno preučiti svoje vrednote. Evropski parlament trenutno organizira štiri različne kampanje komuniciranja, ki so pos posvečene posameznim vrednotam. Enako spolo, kulturna raznovrstnost, človekove pravice in državljane. To so primeri urednot, ki jih Evropski parlament spodbuja. Prvi stopni z organizacijo dogodkov, ki odražajo jasno stališče v zvezi s človekovimi pravicami. Ampak človekove pravice ne obstajajo same po sebi in Evropski parlament ne more sam doseči vsakega državljana. Zato potrebujemo dobro mrežo multiplikatorjev in tudi vas, predstavniki nacionalnih parlamentov. Lizbonska pogodba je okrepila pristojnosti Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov sodelovanje je ključnega pomena. Vendar vseeno še prihaja do podvajanja naporov, namesto da bi sodelovali predstavniki nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta, predstavniki v državah članicah in informacijski uradi v državah članicah bi lahko storili kaj, da izboljšamo sodelovanje na tem področju. Informacijske pisarne Evropskega parlamenta bi lahko zbrale vse pomembne informacije v zvezi z današnjim dogodkom in zadeve koordinirale z nacionalnimi parlamenti, preden bi sporočila posredovali naprej državljanom. Mislim, da bi lahko imeli v vseh informacijskih pisarnah prav enako razpravo, kot smo jo imeli včeraj z novinarji in kot jo imamo danes tukaj. Določene pobude so že bile sprejete na evropski ravni, zato da bi podpirali enakost spolov, še posebej, kar zadeva ženske na vodilnih položajih. Evropski parlament je že večkrat izrazil svojo podporo za kvote za ženske. To bi bila spodbuda za to, da bi povečali delež žensk, naprimer v odborih z nadzornimi funkcijami. Več kot 55 odstotkov diplomantov je žensk. To se sicer ne odraža v delovnih mestih na vodilnih položajih. Prepričan sem, da bi Evropski parlament moral in da tudi bo še naprej spodbujal enake možnosti za moške in ženske in enakost spolov. Če bo to potrebno, bomo v zakonodaje, ki je pred nami, zahtevali tudi kvote. Napredek, ki smo ga dosegli na področju enakosti spolov, je v državah članicah različen. V razpravi, ki smo jo imeli, smo slišali nekaj teh razlik. Ampak mi smo predstavniki javnosti, zato ne bi smeli poskušati samo regulirati drugih, ampak sami biti vzor. Če si pogledamo naše področje, politiko, je jasno, da nas na tem področju čaka še veliko dela. Naj vam podam nekaj statističnih podatkov o ženskah v politiki. Povejo nam lahko veliko, Tudi to, da nas čaka še veliko dela. Moja kolegica Angelili je povedala, da je v Evropskem parlamentu 65 odstotkov sedežev zasedenih z moškimi, 35 pa z ženskimi, poslanci. Na ravni držav članic je razlika še večja. 75 odstotkov poslancev je moških, 25 odstotkov pa ženskih. niti enega parlamenta v EU ni, kjer bi bilo žensk poslank več kot moških poslancev. Sedaj se želim vrniti k temu, kar je povedala gospa Podimata. V poprečju v Evropski uniji ženske zaslužijo 17,5 odstotkov manj kot moški za enako delo na podlagi rezultatov Eurobarometra, ki so bili objavljeni na dan žensk leta 2012, smo ugotovili, da je v 21 državah mnenje državljanov, da je EU tista, ki lahko razreši razlike med plačami. Če to državljani želijo, potem je naloga Evropskega parlamenta, da spodbuja enakost spolov in da spodbuja enakost tudi v svojih vrstah. Naj vam povem še nekaj v svojem jeziku. Sem tudi predsednik socialne nevladne organizacije za socialno vprašanje in za zdravstvo. In vem, da v naši družbi obstajajo razlike. v preteklosti so mm, ženske bile v slabšem položaju zaradi vzgoje otrok. Danes to velja tudi na koncu življenja, zaradi družinske situacije, zaradi demografskega m, mm, eh, razvoja, so ženske spet dodatno obremenjene. Torej, tako pri vzgoji otrok kot pri skrbi za starejše, so ženske tiste, ki prevzamejo odgovornost. Ženska, ki dela ali žena ali hči oziroma mati, so tiste, ki opravljajo naloge, ki se spopadajo s temi izzivi. Če pri zakonodaji na področju sprave med poklicnim in osebnim življenjem ne bomo razmišljali o teh vprašanjih in če tega ne bomo vključili v davčno zakonodajo, v drugo zakonodajo, potem se bo na točki vzgoje otrok in na točki konca življenja pojavila dodatna obremenitev za ženske. In ta sprava med poklicnim in zasebnim življenjem zaenkrat še ni bila vključena v nacionalno zakonodajo. To je sicer nacionalna naloga, ampak gre tudi za evropsko nalogo, kajti na evropski ravni moramo ustvariti zavest. V strategijah za prihodnost moramo ustrajati, da države članice uvedejo spremembe v socialne sisteme in sisteme zaposlovanja. Zelo veliko dela nas čaka, nalog ne bo vedno manj, ampak vedno več, čeprav smo dosegli nekaj korakov, še prav gotovo niti nismo blizu konca. Zelo vesel sem, da je predsednik odbora za ženske človek, ki eh, zadeve zelo dobro razume, kako je pokazal v svojem govoru. Hvala. torej tisto kar potrebujemo je pravzaprav zakonodajna revolucija potrebujemo tudi konkretne instrumente ustrezne storitve službe fleksibilnost na delovnem mestu istočasno pa potrebujemo tudi spremembo same mentalitete samo nekaj bi rada povedala v zvezi s tem kar je povedal kolega karas skoraj vedno se zgodi tako, da ženske nosijo celotno breme v družini. Osebno lahko povem, da se zgodi, zelo pogosto zgodi, da sem v Bruslju ali v Strasburu, morda celo predsedujem kakšni skupini ali zasedanju, se pravi, ne moram storiti absolutno nič. Nekdo drug iz družine pa mi pošlje SMS sporočilo in mi pove, imam ta in ta problem, nek konkreten, praktičen organizacijski problem, kaj naj storim. Sama naj po telefonu potem odgovorim na to in to tudi storim. Kaj ti doma se pogosto zgodi, da sem jaz tista referenčna točka za reševanje tudi referenčnih problemov. Če se sama miselnost ne bo spremenila, lahko si tudi podpredsednik Evropskega parlamenta, ampak s konkretnimi problemi se skoraj da vedno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 komuniciranje v današnjem svetu je eno najpomembnejših sredstev za to, da družba ostane v stiku. To zlahka opazimo. Namreč komuniciranje na določenih ravneh deluje bolje, če naprimer govorimo o politikih v volilnih kampanjah, kot če govorimo o ženskah. Danes je komunikacija drugače zastavljena, če govorimo o moških. Ženske več govorijo o podrobnostih. Podrobnosti, ki. Podrobnostih in problemih, s katerimi se soočajo v poklicnem življenju ali v zasebnem življenju ali kje drugje. Ampak pri tem potem ostane. Ženska se ukvarja s tem, da prisluhne in da rešuje probleme. Dan danes so to zelo težki problemi. To so stvari, ki niso priljubljene in mediji o tem ne poročajo veliko. Pogosto se to predstavi tako, da je to tema, ki se predstavi spet kot moška tema. Moški to spreobrnejo tako, da zatevo predstavijo kot svoj uspeh v besedilu. Potem vidimo, hm, naprimer, da uh, so moški prevzeli vlogo in menijo, da so tukaj dosegli zmago. Posledice komuniciranja v družbi so jasne. Mediji morajo tukaj odigrati zelo pomembno vlogo, še posebej komercialni mediji. Kajti mediji so tisti, ki se ukvarjajo z utripom življenja. Mediji pri komuniciranju z družbo pogosteje uporabljajo moške. Na polski televiziji obstajajo različne oddaje in to prav gotovo ne velja samo za polske oddaje, ampak v oddajo, na primer, ni povabljena niti ena ženska, kakor da jim ne bi želeli prisluhniti. To me zelo moti. Moški se odlično zabavajo in gledalec oziroma gledalka pričakuje nekaj drugega. Besedo dobi vedno ista oseba, tudi za okroglimi mizami o politiki sedijo vedno samo moški. V teh oddajah, na televiziji ali na različnih programih ali razstavah bi bilo dobro upoštevati neke vrste kvoto. Pri pogovorih bi morali imeti možnost, da spregovorijo tako moški kot ženske. In to v enake meri. Določeni odstotek bi moral biti zagotovljen za ženske, ki bi ga potem tudi obdržali. 30 odstotkov ženske, 70 odstotkov moški. Zlahka vidimo, da se potem pri kvoti zadeva tudi konča. 30 odstotkov in to je to. Lepo bi bilo, če bi Na osnovi tega upoštevali tudi mnenja žensk. Že tako ali tako so v manjšini, ampak porazdelitev bi morala biti bolj jasna in ženske bi morale natančneje prisluhniti. To je tako, kakor da bi delali domačo nalogo. Ženska mora vedno nastopiti pogumno in se izkazati proti moškim. Ampak ženske so že večkrat doživele, da morajo opraviti veliko dela in da bi lahko opravile bolje, boljše delo, ampak danes gre za to, da bi jim prisluhnili, da bi poslušali, kaj imajo povedati. To velja tudi za delo parlamenta, za nacionalne parlamente. Namreč vsi bi morali priti do besede, ne pa da so ženske zapostavljene. Hvala. Prevole Quintanilla. Hvala lepa, gospa Quintanilla. Buenos días. So Lepo zdrav, sem Carmen Quintanilla, predsednica odbora za enakost spolov v kongresu poslancev v Španiji. Danes do povdne je z mano na tem zasedanju tudi predsednica odbora za enakost, gospa Carmen Duenjas. Ta odbor je v senatu. Sama bi vam rada čestitala. Čestitala bi vam za to, da ste organizirali to razpravo, da ste organizirali ta dogodek. Govorimo tudi o tem, kvote da, kvote ne. Pravzaprav govorimo o nečem, kar je prisotno stalno v življenju žensk. Enakost, ali je to nekaj, kar realno lahko dosežemo, ali je to samo utopija? O tem bi se morali danes pogovarjati. Na voljo imamo več različnih direktiv skupnosti, potekala je tudi četrta konferenca o enakosti žensk v Pekingu. Kar nekaj priporočili imamo tudi strani Sveta Evrope, strani Združenih narodov. In v vseh teh dokumentih se govori o enakosti kot o pravici žensk, ne zgolj kot o neki vrednoti. Zato se mi zdi, da bi na podlagi tega dejstva morali analizirati vse tisto, kar smo storili, kje smo zdaj in kam gremo. Kaj smo storili do sedaj? Lotili smo se tega vprašanja, lotili smo se večjih resnih problemov, ki zadevajo ženske. Vendar bi morali govoriti tudi o diskriminaciji pri plačah, govoriti bi morali o nasilju med spoloma, govoriti bi morali o tem, da še vedno obstaja ta stekleni strop v procesu sprejemanja odločitev, na katerega naletijo ženske. Govoriti bi morali tudi o tem, da ženske na drugačen, poseben način doživljajo gospodarsko krizo, ki je prizadela mednarodno skupnost. Na poseben način je ta kriza seveda prizadela tudi države v Evropski uniji. Ampak v, kakšno vlogo v vsem tem igramo ženske? Kako se bomo lotili tega vprašanja? Pravzaprav teh dveh vprašanj, ki jih danes obravnavamo. Po eni strani imamo ženske in komunikacijske medije. Potem je tu še vprašanje ženske in proces odločanja v administraciji in v politiki. Sprejemanje odločitev na področju komunikacij pravzaprav ne obstaja, ko govorimo o ženskah. Kadar ženske skličemo tiskovno konferenco, moramo na to tiskovno konferenco seboj prinesti pomembne podatke, zato da mediji na nacionalni ravni sploh govorijo o tem. Kljub temu pa je zelo pomembno, da poslanci, parlamenti, senatorji in kongresniki in tako naprej, da vsi v državah članicah Evropske unije skličajo tiskovne konference, na katerih bodo osveščali druge o tem, kako ženske živijo o tem, kako parlament sprejema zakone, o tem, kako parlament preko teh zakonodajnih aktov spreminja življenje žensk. V Španiji to že počnemo. Vse poslanke, ki sodelujemo v, tej, v tem odboru za enakost v kongresu in v senatu, vplivamo na medije s tem, ko se pojavljamo v medijih. Medijem posredujemo razprave, ki potekajo v parlamentu. Če govorimo naprimer o diskriminaciji na področju plač, skličemo tiskovno konferenco, na katerem se o tem govori. Če govorimo o usklajevanju poklicnega in družinskega življenja, to je zelo pomembno vprašanje, ki se ga morajo zavedati tako ženske kot moški. Ženske ne sprejemajo odločitev, zato ker morajo odločiti pravzaprav med tem, ali bodo matere ali pa se bodo vključili v proces sprejemanja odločitev ženske ne morejo tako aktivno sodelovati v političnem življenju kot moški. Gospa podpredsednica Anželili zelo dobro ve, kako to izgleda. Istočasno mora predsedovati zasedanju v Evropskem parlamentu in reševati problem, s katerim se je njen otrok doma soočil. Še vedno živimo v patriarhalni družbi, zlasti, ko gre za sprejemanje odločitev. Ženske imamo še vedno ogromne ovire na tej poti. Po drugi strani pa bi morali storiti vse v svoji moči in glede tega se strinjam z gospodom Gustafsonom. Zato, da bi v času gospodarske krize ne zvračali krivde izključno na gospodarsko krizo. Gospodarska kriza je tista, ki je močno prizadela ženske. Zato bi ženske morale biti bolj pogosto prisotne uh, v medijih, ker imamo alternativne možnosti, ki jih lahko ponudimo namesto te krize. V teh težkih časih bi morale ženske storiti več, kajti prizadete so države in posamezniki. In to je pomemben zgodovinski trenutek v Evropi. Še nekaj bi rada povedala. Po kosilu bomo govorili tudi o vlogi politi ženske politike. Namreč lahko se zgodi, da me popovdne ne bo ob sedmih, pa zvečer namreč nastopam v španskem parlamentu, kjer bom govorila tudi o izobraževanju in svobodi v Evropi. Vseeno pa bi vam že sedaj rada posredovala en podatek. 1995. je potekala četrta konferenca žensk v Pekingu. In to predstavlja trenutek pred in po v življenju žensk. Leta 1995 so ženske v svetovnih parlamentih predstavljale zgolj 11 odstotkov poslancev. Leta 2012 predstavljamo 18 odstotkov poslancev. Samo za 7, točk, 7 odstotnih točk se je povečala udeležba žensk v nacionalnih parlamentih na svetu. V Španiji smo vložili veliko dela in truda v to, da bi ženske bile bolj zastopane. V senatu in kongresu 36 odstotkov, v vladi 42 odstotkov, v parlamentih v avtonomnih skupnostih ženske zastopajo ponekod celo več kot 52 odstotkov. Danes se pogovarjamo o tem, ali ženske sodelujejo v procesu sprejemanja odločitev v upravnih odborih v podjetjih, ali ženske imajo svojo besedo tudi na vodilnih mestih v podjetjih. Lahko povem, da 70 odstotkov podjetij v, že, v Španiji zaposluje zgolj 11 odstotkov žensk. Še en podatek. Ženske v Španiji predstavljajo 60 odstotkov vseh diplomirancev, moški 40 odstotkov. Ženske na visokih položajih predstavljajo 8 odstotkov, moški 90 odstotkov. V predsedstvu so zastopane 5 odstotno, moški 95 odstotno. O čem pravzaprav govorimo? O neenakosti. O čem govorimo? Še vedno govorimo o tem, da ženske enostavno ne prispejo na to visoko raven sprejemanja odločitev, zato ker morajo izbrati med družinskim življenjem in poklicnim življenjem. Zato ker se še vedno v, ospredje postavljajo zasluge. Pri nas imamo tudi zakon o enakosti in enakopravnosti iz leta 2007. Tudi o tem bi morali danes razpravljati. V upravnih svetih bi morali prav tako upoštevati ta zakon in bi morali poskrbeti za to, da bodo ženske postopoma bile bolj vključene tudi v sprejemanje odločitev v upravnih odborih. O tem je treba govoriti. Govoriti je treba tudi o tem, kako bi lahko Evropski parlament spodbudil države članice brez obveznosti na prostovolen način k temu, da vzpostavijo ustrezen okvir, znotraj katerega bi tudi mediji prispevali k temu, da bi ženske dejansko odpravile neenakost, da bi odpravile vse ovire, ki nam jih še vedno postavljajo pri procesu odločanja v poslovnem svetu. V času gospodarske krize je verjetno bolj kot kadarkoli prej treba računati na ženske. Ne samo, da bodo vodile Evropsko unijo, temveč mednarodno skupnost. Danes še vedno govorimo o neenakosti. Čeprav imamo pogodbe iz Amsterdama, iz Lizbone, iz Rima, o, čeprav imamo konference, še vedno govorimo o neenakosti. Gospod Gustafsson, v španski vladi imamo državnega sekretarja za enakost. Skupaj z vami bi se morali pogovoriti o kompleksnosti tega vprašanja. Skupaj bi morali sodelovati, zato da zagotovimo enakost med moškimi in ženskami. Čestitam vam za delo, ki ga upravljate in upam, da boste še nadaljevali z delom po tej dolgi poti. Hvala. Grazie. Eh. Hvala lepa še štirje ste se prijavili k besedi. Dvorano moramo zapustiti čez štiri minute. Zato tolmače lepo, lepo prosimo, da nam dovolijo, da nekoliko podaljšamo do podanske del zasedanja. Je pa res, da popovdne nadaljujemo ob 15.00 čez 2, tako da se lahko kasneje poslanke in poslanci še enkrat oglasite. Najprej gospod Šaf. Ja, eh, vielen Dank für das Wort. Mein Name ist äh, Jean-Paul Schaff. Hvala lepa, sem Jean-Paul Schaff. Torej, eh, tudi kot moški si bom dovolil nakratko spregovoriti danes tukaj do povdne. Prihajam iz eh, Luksemburga, sem predsednik odbora za družino, mlade in enakost spolov. Sam menim, da se številne ženske želijo angažirati. Če se ozremo po dvorani, vidimo, da ta moja izjava ne potrebuje dodatnih dokazov. E, številne ženske bi se z navdušenjem odločale za kariero, ampak pogosto se dogaja, da potem preprosto več ne morejo spraviti svojega družinskega in poklicnega življenja. Sam se sprašujem naslednje. Morda bi potrebovali takšne programe, ki bi bili usmerjeni v moške, ne v ženske. Na ta način bi lahko to odgovornost za poklicno in pa družinsko življenje lahko položili tudi v roke moških. Tudi moški so odgovorni za to, da so ženske preobremenjene. Mislim, da bi morali moške spodbuditi k temu, da svojim ženam oziroma ženskam nasplošno omogočijo več možnosti za družbeni angažma. To pomeni seveda tudi to, da bi moški morali prevzeti več odgovornosti na socialnem področju, na družinskem področju. Gre tudi torej za vprašanje vrednot in za vprašanje, za vprašanje tega socialnega angažmaja, ki bi moral bolj postati tudi moška tema. Eh, to misel sem pravzaprav samo želel izraziti danes zjutraj. Hvala lepa, gospa Luling. Madame la presidente. Gospa predsednica, zelo na kratko. Moram reči, da sem se pomladila vsaj za 45 ali 50 let. Sama se ukvarjam z politiko zagotavljanja enakopravnosti že zelo dolgo in vedno znova pri, poslušam iste pritožbe. Ugotavljam, da se pojavljajo določene zahteve, ki odpirajo vrata. O tem smo se že pogovarjali. Tudi evropsko zakonodajo ste omenili. Pravzaprav imamo na voljo cel arzenal evropskih zakonodajnih aktov že od leta 1975 naprej, ko gre za enakopravnost in enakopravno, enakobra, enakopravno obravnavo žensk in moških. To so vse zelo dobri zakonodajni akti, smernice, direktive, ampak izvajati jih je treba na ravni držav članic. Tudi odbor FAM v našem parlamentu vedno znova zahteva, da se izpeljejo reforme. Lahko pa povem, da so se te reforme izvajale, ko nas ni bilo tako zelo veliko. Vseeno je ta zakonodaja dobra, samo izvajati jo je treba v praksi. Ne vem, ali postavljate pod vprašaj ta zakonodajni akt. Ne vem, ali bo 27-erica res uspela sprejeti tako dobro direktivo, kot je ta, ki je trenutno v veljavi. Sama sem priča temu, da je treba zakonodajne akte jasno uporabljati. Govorili bomo gotovo še o plačah, ki jih prejemajo ženske in moški. Povprečja ne povejo pravzaprav nič. Sama poznam tudi moške, ki opravljajo isto delo kot drugi moški, pa zaslužijo manj. Voznik avtobusa v moji državi zasluži veliko manj kot voznik avtobusa v javnem sektorju v drugi državi. Ženske so diskriminirane v podjetju v odnosu do moških, ki opravljajo isto delo. Mi smo se seveda tega vprašanja lotili, zahtevali smo enake plače, tudi sama sem se borila za to, sama sem bila udeležena v kar nekaj postopkih, pri katerih smo zmagali. V 70. in 80. letih je bilo retroaktivno izplačenih več 100 milijonov ženskam v Luksemburgu ki so zasedale mesto v javni upravi samo zato, ker so bile deležne diskriminacije, naprimer pri prejemanju dodatnih nadomestil. Pri nas so bile ženske pogosto slabše plačane kot ženske, tudi naprimer negovalke in približno 20 do 25 milijonov smo, so jim pri nas izplačali retroaktivno potem je tu še vprašanje socialnega zavarovanja in tako naprej. Je pa res, da bi države članice morale zahtevati, da se začne ta zakonodaja izvajati. Reforma evropske zakonodaje vam nikakor ne bo pomagala, če spet ne boste znali v celoti izkoristiti dobre zakonodaje na evropski ravni, ki je že na voljo v tem trenutku na vseh omenjenih področjih, tudi ko gre za samostojne delavce. S tem sem zaključila. Nikoli ne recite, da je treba na novo izumljati toplo vodo, ko gre za evropsko zakonodajo na tem področju, ker je evropska zakonodaja na področju enakopravne obravnave moških in žensk odlična, samo izvajati jo je treba dosledno. Hvala. Grazie. Ehm, allora... Hvala lepa. Še dva sta se prijavila k besedi. Tako kolegi Amanatidu in Tung prosim, da se oglasite kasneje, zato da boste imela na voljo dovolj časa. Podpredsednico podimata in podpredsednika Karasa, ki sta odgovorna za komunikacije, pa sprašujem, če bi se morda sedaj oglasila. V zaključek še enkrat hvala lepa tolmačem za potrpljenje. Generalna direktorica Kozmidu je vodja tolmačev in prevajalcev. Hvala lepa tudi njej za pomoč pri organizaciji tega dogodka. Hvala lepa, Roberta. Samo par besed v svojem maternem jeziku bom govorila v grščini. Uh, not, uh, Ne bom sicer govorila v funkciji podpredsednice, ki je zadolje, zadolžena za komunikacije, temveč bom govorila kot poslanka v Evropskem parlamentu. Danes smo slišali res zelo zanimive pripombe. Veliko ste govorili o praksah, o zakonodaji, ki obstaja na evropski ravni, ki naj bi zagotavljala večjo udeležbo žensk tudi v svetu politike, ki naj bi zagotavljala večjo zastopanost žensk v nacionalnih parlamentih in v Evropskem parlamentu. Številni, ki ste se oglasili v razpravi, ste to jasno povdarili. Mislim pa, da vse te številke predstavljajo neko aritmetično sredino, ki pa se ne oddaljuje toliko od dejanskega stanja v državah članicah kadarkoli se pogovarjamo o enakopravnosti med spoloma, naletimo na ogromne razlike med državami članicami. 65 odstotna udeležba moških v parlamentu, to je poprečna številka. nekje 50 do 60 odstotkov žensk je ponekod v nacionalnih parlamentih, ampak v nekaterih drugih državah članicah pa so ta razmerja precej drugačna. Naprimer 75 odstotkov moških, 25 odstotkov žensk, to je neko poprečje. Kolega Karas je prej že povedal, kakšne posledice seboj prinaša tudi staranje prebivalstva v Evropi, kako to vpliva na neenakost med spoloma grška in španska kolegica, pa tudi podpredsednica Angelili ter, podpred, ter predsednik Gustavson so govorili o tem, kako kriza vpliva na enakost. Ena od posledic je tudi konkretno tveganje, ki ga nosijo ženske. Še vedno namreč obstajajo ogromne razlike med državami članicami in bojim se, da se bodo te razlike še povečale prav zaradi krize. Tako da je res kriza še poglobila v star razkol med državami in razlike med njimi. Temeljni gospodarsko-socialni model v Evropi je tak, kot je. Številne države so socialni sistem oklestile zaradi krize. To pa tudi neposredno vpliva ne samo na to, kako lahko ženske sodelujejo pri političnih vprašanjih, temveč tudi na to, kako ženske sodelujejo v svetu podjetništva. Sedaj ne bi želela predstavljati kakšnih zaključkov, raje bi vas povabila, da razmislite o problemu, ki smo se ga dotaknili tudi danes. To je izjemno velik problem, s katerim se Evropa sooča in ga mora rešiti, če želimo najti pot iz krize danes še vedno obstaja neka nacionalistična logika, ki prevladuje v skoraj vsaki državi članici. Ženske se mi zdi, da se strinjamo glede tega, da bi morali zagotoviti enakost in enakopravnost. Ne samo ženske, ki ste danes tu, ampak tudi druge. Me bi lahko dajale, po mojem mnenju, zgled. Zgled, kako se tvori mreža na evropski ravni. Mreža, znotraj katere bi vzpostavili vzajemnost. Mislim, da bi se morali bolje seznaniti z vsem tem, kar že obstaja v evropski zakonodaji, kot je rekla gospa Luling. Vse te stvari je treba izvajati v praksi in na tej podlagi ustvariti pravo kulturo enakosti v Evropi. Potem se bo takšna praksa razširila tudi v vse ostale države članice. To velja tudi za ostale politike, za kmetijsko politiko, za druge skupnostne politike. Kot veste, se tudi preverja politiko z vzdika stanja, ali je politika v dobrem stanju ali ne. Če lahko vzpostavljamo mreže in vzajemni nadzor nad vsemi ostalimi področji, potem lahko isto storimo tudi na tem področju in s tem bomo storili velik korak v pravo smer. Hvala. Sollte zwar bei dieser Veranstaltung nicht ein Mann das letzte Wort haben, aber ich möchte drei Punkte. Hvala lepa. Ob zaključku bi povedal samo tri stvari. Prvič, tudi kot pojasnilo Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir eine Gesellschaft. Z vzgojo moških moramo začeti že pri mladih letih. Potrebujemo takšno družbo, da bo lahko otroci vedno dosegli svoje otroka, ne glede na to, kje so starši. In ne more biti tako, da se ta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 Potem večkrat je treba tudi omeniti to razpravo v medijih. O moji državi lahko rečem samo naslednje. Nujno je zagotoviti tudi strankarsko ravnovesje v medijih, ne samo ravnovesje spolov. Gre pa tudi za vprašanje tega, kakšno vlogo igrajo mediji. Gre za vsebine, gre za stranke, gre za. Sliko resničnosti ali za nekakšno strankarsko mm, razpravo. Gre tudi za vprašanje, kdo bo, razpra kdo bo zastopa posamezne institucije v ravni razpravi. Mi kot stranke verjetno večkrat eh, razpravljamo o tem vprašanju enakosti spolov. Denn ja, hier gibt es einen Zusammenhang zwischen Tukaj obstava neka povezava med eh, javno sliko v medijih in pa razumevanje o sami strankarski sestavi pri medijih. Tretja točka. V Evropski uniji obstaja prepoved diskriminacije kot neka osnovna urednota in to urednoto moramo uveljaviti ter ga uporabiti kot instrument za to, da odpravimo nepravilnosti. Ampak to se ne bo zgodilo brez spremembe javnega zaveščanja. In zato potrebujemo tudi ustrezno sporočanje o razlikah, o obravnavi posameznih strani. Če ne bo obstalo to razumevanje, potem ne bomo uveljavili naših inštrumentov in ne bomo mogli izvajati vrednote prepovedi diskriminacije. In tukaj ne gre samo za vprašanje udeleženosti žensk in moških pri tem, torej za posamezne odstotke. Zato si že prizadevamo. Gre tudi za vprašanje sporočanja o vzrokih, ki povzročajo diskriminacijo. Tukaj, moramo, si, tukaj se moramo prizadevati spremeniti javno sporočanje, tako da bomo lahko ukrepe, ki si jih zadanemo, tudi lažje izvajali. Hvala lepa za vaš angažma. Evropski parlament je tukaj prav gotovo tisti, ki lahko prevzame vodilno vlogo pri odpravi diskriminacije in pri spodbujanju javne ozaveščenosti. Hvala lepa in dobr tek. Hvala kolegici Podimati in kolegi Karasu za vas trud, za vsa prizadevanja, tudi za tista, ki jih še boste vložila v prihodnje, zato da bi tudi ženske bile enakopravno obravnavane. Vidimo se 15.62. za današnje goste pa organiziramo tudi kosilo v salonu 4.